sir. Good afternoon. Pozdravljeni še enkrat. Mislim, da lahko začnemo, kajti končati moramo točno ob šestih, kakor je povedal predsednik danes dopovdan. Na začetku drugega dela našega seminarja bom z veseljem besedo predala gospe McGuinness, ona je podpredsednica Evropskega parlamenta parlamenta in je tudi posredoval za ugrabitve otrok strani staršev. Izvolite. Hvala lepa, hvala kolegice in kolegi, da ste tukaj in hvala, da ste mi dali možnost, da spregovorim o svojih izkušnjah z ulogo, ki sem jo prevzela. Sem posredoval za ugrabitve otrok strani staršev. A me lahko slišite? Ta dvorana je nekoliko zahtevna, kar zadeva akustiko, kakorkoli že. Povedati vam želim, kakšne so moje izkušnje, kakšne so moje misli v zvezi s tem. Kratka bom, zato ker so z nami strokovnjaki, ki bodo te študije lepo predstavili. Tisti, ki so opravili delo, hvala vam, hvala tudi tistim, ki so sprožili ukrepe na tem področju. Po mojem mnenju bo ta tema, torej čezmejne ugrabitve otrok strani staršev, zelo pomembno vprašanje, v času te komisije, pa tudi kasneje, kajti ugotovili bomo, kje se pojavljajo težave. Danes to bodo sem govorila na konferenci medijatorjev in eh, v zvezi z otroki, družinami in ugrabitvami vedno govorimo, da je treba delati v interesu otrok. Problem je naslednji. Pojavljajo se različne pristojnosti in različne pristojnosti imajo drugačna mnenja glede tega, kaj je najbolje za otroke. In sodna praksa kaže, da dve državi članici presojata o enaki situaciji in prideta do drugačnega zaključka. Težave so pri tolmačenju, seveda Haška konvencija in Bruselj 2 sta vodilo vsem. Zamisel je, da če je otrok ukrabljen, ga je treba čim prej vrniti nazaj domov v domačo državo. Ampak obdobje se sedaj širi V Haški konvenciji je navedenih šest tednov, to pogosto ne drži, včasih gre za več let in tudi če sodišče razsodi, se razsodba oziroma sodba potem ne izvršuje. Zato se pojavlja veliko težav s sistemom in vaše misli bodo prav gotovo ključnega pomena. No, v moji pisarni obravnavamo ljudi, ki so zelo razburjeni. Vsak, ki se obrne name, je že poskusi izkoristiti drugačne procese in jaz poskušam ponuditi neke vrste usmeritev, ali lahko mi posredujemo, ali jih lahko navežemo z relevantnimi oblastmi v država članica. Kakorkoli že, to so ljudje, ki so v težavah. To je zelo čustveno nabito vprašanje, tega se moramo zavedati. In uh, po več mesecih dela v tej funkciji, sem se odločila preučiti, kako to deluje. Razmislila sem, ali bi morda bilo dobro, če bi preimenovali to funkcijo in preučili, kakšne funkcije sploh ima. Evropski parlament je na dobrem položaju, kajti izvolijo nas iz različnih držav članic in potem lahko koordiniramo in nadzorujemo, kaj se dogaja v državah članicah. Seveda, mi obravnavamo najbolj zahtevne primere, ampak Zelo pomembno je, da vemo, o čem govorimo in da predlagamo spremembe, če so spremembe potrebne. Dodati želim še nekaj. Ne gre samo za mene, prošene dobim samo jaz, tudi odbor za peticije, odbor za državljanske svoboščine. Tudi ta dva redno dobivata zahtevke. Peter Jar je tukaj, morda se bo oglasil. Hvala, Peter. Kaj to pomeni? Zdi se mi, da vidimo vedno več zelo problematičnih primerov. Otroci trpijo, tudi odrasli trpijo, ampak seveda nam gre v prvi vrsti za otroke. Mislim, da moramo preučiti, kako bi lahko izboljšali ne samo zakonodajo, ampak tudi izvajanje zakonodaje, kajti dlje kot je otrok stran od svoje domovine, svojega doma, težje ga je potem vrniti. Težje je potem dejansko doseči, da otrok pride nazaj domov. Otroci utrpijo škodo zaradi tega. Na osebni ravni si človek želi pač, da bi se odrasli vedli drugače, ampak jasno je, da če naprimer razmerje razpade, ljudje ravnajo včasih neodgovorno in ne razmišljajo strezno glavo. Sodišča morajo biti bolj koherentna, in potrebujemo tudi več podatkov in informacij. Morda se bo to izkazalo v razpravi. Če želimo zadeve izboljšati, moramo vedeti, kakšne so naše zbirke podatkov, zato da se lahko odločimo, v katero smer bomo šli. Informacije o družinskem pravu so zelo pomembne, to moramo poznati vsi. Na koncu želim povedati še nekaj. Današnji dan je zelo pomemben. To je zelo pomembna javna predstavitev. Z veseljem bom prebrala vse podrobnosti o tem poročilu. Povzetek sem prebrala, tudi sklepe sem prebrala, ne želim vam jih sedaj predstaviti, zato ker bodo o tem spregovorili drugi. Prav gotovo pa je to vplivalo na moje delo in hvala. Hvala vsem, ki ste delali na tem. Zame je to popolnoma novo področje dela v Evropskem parlamentu in povedati moram, da je to področje, ki me osebno zanima, pa tudi politično me zanima, kajti pravice otrok so zelo pomembne, njihova življenja so zelo pomembna in če otroci utrpijo šok na začetku, se to odraža kasneje v odrasli dobi. Naša razprava o Haški konvenciji je bila v Strasburu pred kratkim. Osem novih držav smo pozdravili, ki so sprejeli Haško konvencijo in v predstavitvi želim povedati, da je v teoriji Haška konvencija zelo jasna in odlična, ampak v praksi zadeve ne tečejo tako gladko to je problem. Ne spoštujejo vse. Roki države članice ne vedo točno, kaj je treba storiti in proti temu se moramo boriti. Želim vam obila uspeha in uživanja in veselim se že predstavitve študija. Hvala. Hvala lepa, gospa McGuinness. Zelo prepričljivi ste. Nadaljevali bomo z predstavitvijo študije. Dr. Preteli z Švičarskega inštituta za primerjalno pravo v Luzani nam bo predstavila študijo. Izvolite. Um, thank you, Mr. Chairman. Thank you. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala za ta uvod. To je zelo čustveno nabito vprašanje. Besedo pa dajem kolegi Johnu Kernu. Zadeva se začne z statističnimi podatki in on se s tem ukvarja. Good afternoon. Um, as part of our... Pozdravljeni. V študiji smo združili obstoječe podatke o ugrabitvah otrok in tudi mednarodnih zakonskih zvezah in ločitvah v Evropski uniji. Prav tako pa smo pridobili statistične podatke, kjer je to mogoče strani nacionalnih organov. Vedeti moramo, da statistični podatki ne odražajo celotne slike. Zadnja zbirka statističnih podatkov vsega nazaj do leta 2008 in zadnji podatki o ločitvah in porokah vsega nazaj v leto 2007. Omejeni statistični podatki so na voljo za leto 2012. Države zbirajo podatke na različne načine in to ne pomeni, da lahko primerjamo podatke iz različnih držav članic. Če si pogledamo zakonske zveze in razveze, mednarodne zakonske zveze so zveze med nacionalnim ali domačim eh, prebivalcem in tujcem ali pa dvema tujcema v eni državi. Z izjemo ali dvema se podatki preprosto ne zbirajo o številu razvez mednarodnih parov, ki vključujejo tudi otroke. Kaj to pomeni? Za večino držav je število mednarodnih zakonskih zvez kot odstotek vseh zakonskih zvez stalen. Pojavi pa se vzorec. V deležu mednarodnih zakonskih dveh je prišlo do porasta in potem do upaca. Ta padec je sedaj manjši, čeprav se vzorec po državah članicah razlikuje. Po vzorcu držav EU, kjer so na voljo vsi podatki, je delež mednarodnih razvez vedno večji v istem obdobju. Podatki za leto 2012 temeljijo na drugačnih podatkih, ampak kažejo, da so bile razveze za leto 2007, nastopni, ki so ostale od takrat do sedaj. Sedaj pa podatki o ugrabitvah otrok strani staršev. Statistika se zbira v imenu Inkastata, to je Haška konferenca in služba, ki zbira podatke, to je za leto 1999, 2003 in 2008 mi smo dodali podatke še strani posameznih nacionalnih oblasti v zvezi z nedavnimi leti. Eden od grafov je tale graf, ki ga vidite tukaj. Težko je videti karkoli, ampak lahko vidite, kakšni so vzorci ugrabitev strani otrok. Gre pa za obdobje 13 let. Običajno je tako, da Države prejemajo vedno več zahtevkov za vrnitev, največji porast pa je bila med 2003 in 2008, od takrat pa so se zadeve umirile, sedaj pa besedo dajem gospe preteli. Italijano. Hvala lepa, govorila bom italijansko. Hvala, eh, John, da si eh, razložil, kje so glavne luknje tudi pri pridobivanju statističnih podatkov in poskušala bom eh, pokazati, kje so pomankljivosti v pravnem sistemu pri izvedbi konvencije. Kot je rekel evropski eh, medijator, to je področje, ki ga je včasih težko eh, regulirati, kot se kaže tudi iz analize zadev. V primeru ugrabitve mora sodnik v. Eh, Evropske unije uporabiti eh, Haško konvencijo in eh, uredbo Brusel 2a, ki naj bi utrdil konvencijo in sicer čim prej vrniti otroka v okolje, kjer je živel in odkudar so ga ugrabili. Ta mehanizem pa so vzpostavili tudi zaradi odvračilnega ukrepa, zato da se prepreči ali odvrne ugrabitelje vendar statistike kažejo, da ta odvračilen ukrep ni dosežen. Statistike namreč kažejo, da je eh, prav kontraučinek dosežen in ugrabitve se povečujejo. Sprašujemo se, zakaj se je eh, zgodilo to, zakaj ni uspel, eh, ni, se ni uspelo doseči namen. Lahko bi rekli, Eh, na osnovi analize, da Haška um, konvencija je postala žrtev svojega uspeha. Eh, mehanizem avtomatičnega vračanja se je izkazal tako učinkovit, da se je eh, začel uporabljati širše, kot je bil originalno zamišljen. Haška konvencija mm, je uh, imela za namen, in to se vidi v pripravah, uh, preprečiti prave ugrabitve in tipično se je tukaj mislilo na otroka, ki ga ugrabi oči, eh, pri tem pa mogoče dokončno eh, prekine odnos med materjo in otrokom. To eh, vidimo tudi v bilateralnih konvencijah, ki so bile sklenjene še zlasti z tretjimi državami. In še posebej z arabskimi državami, naprimer eh, Francija in druge države eh, so sklenile pogodbe z Libanonom, Egiptom, Marokom, eh, ravno zaradi tega, ker ima pravni položaj mater v družinskem pravu teh držav drugačen. To je bil osnovni namen konvencije, potem pa se je začela interpretirati precej drugače in sicer, da bi um, se uh, dala prednost um, staršem, ki, imajo, uh, ki, ki jim je otrok dodeljen. In učinek tega je bil, da se je razširil pojem eh, čezmejne starševske ugrabitve otrok in se je začelo van vključevati vsako možno spremembo, eh, ne, nezakonito spremembo stalnega bivališča otroka. Širitev tega Eh, pojma, je eh, pomenilo, da se je eh, razumela drugače tudi uloga sod, sodnika, ki naj bi izrekel sodni nalog za vrnitev. Od neke splošne razlage se je prešlo v neko zelo natančno poglobljeno razrago ki je v bistvu pripeljala do vseh teh žalostnih eh, primerov na sodišču za človekove pravice. V naši študiji smo poskušali eh, razkriti različne eh, primere v čezmeni starševski ugrebitvi otrok. In za nekatere od teh primerov v skladu z uredbo Brusel 2a je prišlo do napredka napredka pri prevenciji. V skrajnih primerih eh, gre za tri primere. Eh, na pri otro, eh, starš, ki izrabi svoje pravice obiska za to, da otroka odpelje v svojo državo, naprimer eh, na Irskem smo imeli pred kratkim primer, ko ga je eh, oče odpeljal v Egipt otroka iz Irske. Potem pa Um, ehm, eh, primero st, uh, matere uh, v, uh, na Strasburškem uh, stra, uh, sodišču, kjer uh, je šlo za litvansko uh, mater, mater iz Litve uh, in nespoštovanje uh, osmega člena um, konvencijo o človekovih pravicah in tretji primer, uh, ko prihaja do ugrabitev v interesu mladoletnika oziroma otroka. In tukaj gre za upravičeno obrambo, uh, ki je uh, v interesu otroka. In to so primeri v skladu z 13. členom uh, Haške konvencije. V takih primerih je treba otroka takoj zaščititi in ta čas od ugrabitve do vrnitve mora biti čim krajši obstajajo primeri, eh, kjer se je treba takoj odzvati. Eh, vendar ta eh, režim se uporablja tudi v zadevah, ki so vedno pogostejši in upam, da bo v prihodnje dejansko to, kar bomo lahko v statistikah zabeležili, da je torej prišlo, da ne bo več prihajalo do povečanja eh, Eh, tega pojava. Eh, povezuje se to z načelom prostega pretoka ljudi oziroma delavcev. Naprimer, od eh, starš, ki ima pravice do obiska, prepelje otroka, pri tem pa krši pravice drugega starša in uh, na drugi strani je starš, ki, ima, ki mu je otrok uh, dodeljen in potem uh, ta starš emigra, emigrira tako, da se preseli v drugo državo. In ta uh, nezakonit preno, uh, premik otroka uh, dejansko spremeni na odnose med obema staršema in med staršem in ugrabljenim otrokom. Uh, ugotavljamo, da, s, eh, da sodniki ne radi uporabljajo eh, mehanizem vračanja, zavračujejo z odločanjem, eh, zelo se nagibajo k uporabu izjem iz Haške konvencije, ne ocenjujejo le primer ugrabitve same, ampak širši interes otroka, in v takih eh, primerjih ne gre za zvesto upoštevanje eh, konvencije. Namreč obstajajo eh, primeri, kjer je treba bolj zaščititi interes mladoletnika. Prihajajo tudi do dejanskih neenakosti med rezidenti. Starš, ki je rezident v državi, kjer je sodnik in starš, ki se je, staršem, ki se je tja priselil. Uh, kultur, spo, eh, razumevanje eh, kult, pravne kulture, jezika, eh, boljša socialna vključenost starša je tista, ki pogojuje odločitev sodnika, povečuje konflikt med očetom in materjo in pravzaprav to se razrašča v konflikt med dvema pravnima redoma. Razmišljali smo o sistem, sistematizaciji primerov uh, eh, starševske uh, ugrebitve na osnovi filtrov glavnega razlikovanja med bolj resnimi primeri in uh, primeri, ki jih je treba bolj ponderirati. Torej, ta sistem uh, predvideva celo serijo filtrov na uh, osnovi uh, resnosti. Prvi filter, ki bi moral se uporabiti kot neke vrste fast track, takojšnje vrnitve. To so izredni eh, primeri, ki smo jih eh, takoj ugotovili. V vseh ostalih primerih, je, kjer, se, eh, kjer se je treba bolj premišljeno odločati, kaj je interes, se uporabljajo ob ča, uh, eh, začasni ukrepi in uh, spoštovati je treba avtonomnost obeh strank v interesu mladoletnika. Uh, pr, torej, če uh, ne gremo niti skozi prvi, niti skozi drugi filter, torej starša ne doseže ta dogovor, potem uh, so sodniki tisti, ki odločajo, uh, in ki morajo se doseči dogovor. Ehm, tukaj se navezujemo na 15. člen eh, uredbe Brusel 2a, eh, ki predvideva sodelovanje med sodniki iz različnih držav. In samo v primerih, torej, ko se ta spor med dvema pravnima redoma ne more rešiti, potem je potrebno sodelovanje nadnacionalnega sodnika in mogoče bi eh, Evropsko sodišče lahko prevzelo to vlogo. Eh, predlagam, da sami za bolj podrobno, eh, bolj podrobno preberete študijo. In seveda razprava o tej zadevi, o tej delikatni tematiki je vedno dobrodošla. Hvala. Hvala za to zelo zanimivo predstavitev takoj predajem besedo gospodu Spirosu Livadopoulosu, on je odvetnik in posrednik. Izvolite. Network, like to... Hvala lepa v imenu naše mreže, se vam zahvaljujem za povabilo. Govorim bom o medijaciji v primerih ugrabitev okrog, ki so mednarodne narave. Najprej mm, pravni okvir, Brusel 2a uredba in Haška konvencija iz leta 1980 predvideva ta možnost za medijacijo in eh, postopke za to, da bi našli mirovno poravnavo ali poravnavo na miroljuben način. Tudi posrednik Evropskega parlamenta ima delo pri tem, pa tudi direktiva številka 2008 skozi 52. Peti člen daje sodnikom možnost, da povabijo strani, da poskusijo z medijacijo. In šesti člen zagotavljivost dogovorov. Imamo pa seveda tudi Evropski zakonik ali kodeks ravnanja za medijacijo. Kako to deluje? Dobro, čezmejno družinsko posredovanje ali družinska medijacija je nekaj, kar je mogoče uporabiti na katerikoli stopni pri pravdanju. Večina primerov, ki se znajde v naši mreži, je tik pred zaslišanjem na sodišču, torej na sodišču, ki odloča o vračanju ali nevračanju otroka. Torej, večina primerov je na tej stopnji, izvaja se na neutralnem mestu in v državi, kjer se otrok nahaja oziroma otroci, kjer se nahajajo. Na mediaciji so prisotni obe strani in medijatorji. Rečem medijatorji v množini, zato ker sta obe strani upravičeni do medijatorjev. Odvetniki so lahko prisotni, v primeru, večini primerov niso, običajno se oglasijo preko Skypa, elektronske pošte ali telefona, še posebej, ko gre za dogovor o rešitvi. Strani in eh, medijatori se sestanajo na skupnih sejah ali ločenih sejah. Ve, večino imamo skupnih sej, poskušamo najti rešitev. Pri tej vrsti medijacije je postopek prostovolen. Kar se deva faze medijacije, na začetku je treba izvesti pregled ali je primer sploh primeren za medijacijo. Ko je ta postopek opravljen, se navežejo stiki, da se ugotovi, kje, kdaj, kako naj bi ta medijacija potekala. Z vsemi stranmi in odvetniki se dogovorijo o tem in začne se medijacija. Prva faza so seveda uvodne besede in dogovor o medijaciji potem se določijo vprašanja in določi dnevni red. Na to je faza raziskovanja, kjer poskušamo drug drugega razumeti, da razumemo, kakšen je spor, potem pa je faza pogajanj, tam se ustvarjajo morebitne rešitve. V primeru ugrabitve se odloča, kje bo otrok živel, torej v trenutni državi ali v domači državi. Ko se najde rešitev, je potem na vrsti peta faza končni dogovor. Dinamika v mednarodnih primerjih je naslednja. Kulturne razlike postanejo ključnega pomena, če pride do težav. Če razmerje traja, kulturne razlike niso pomembne, ampak če razmerje razpade, potem so te kulturne razlike lahko veliki problemi. Oba starša želita biti aktivna v življenju otroka, en starš se čuti ujetega in se želi po ločitvi, naprimer, vrniti domov. Takrat pride do ugrabitve. Gre za nezakonito pridržanje ali ugrabitev običajno mladih otrok starš, ki ostane zadaj, je potem jezen, ne more verjeti, kaj se dogaja ali pa ima občutek brez moči oziroma nemoči. Oba starša se bojita, da bosta izgubila otroke in otroci so potem nekje vmes. To so njihovi občutki, ko sedejo za mizo. Najpomembnejša vprašanja so naslednja. Najprej, začnemo s tem, ali se bo otroka vrnilo ali ne domov. Ko najdemo rešitev v zvezi s tem vprašanjem, se začnemo ukvarjati z tem, kdo bo imel otroka doma, kakšne so pravice do obiskov, kakšni bodo stiki s odsotnim staršem, kje bodo započetnice, kje bodo rojstni dnevi, kdo bo plačal za karte, kako se bodo uredili praktični vidiki dopustov in tako naprej. Tudi versko in kulturno oziroma dvojezično vzgojo obravnavamo, kajti otroki, otroci morajo biti deležni izobrazbe v svojih državah. Govorimo tudi o otroški podpori, preživnini in o razdelitvi sredstev. Če to ni bilo urejeno v času ločitve, potem lahko govorimo tudi o tem. V večini primerov največ govorimo o vrnitvi otroka in o drugih vprašanjih, ki sem jih že omenil. Okvir je tak, da je medijacijo mogoče sprožiti tako strani strank, odvetnikov, sodnika, centralne oblasti ali Ministrstva za pravosodje. Časovnica je običajno enaka, to je tik pred zaslišanjem na sodišču. Takrat se starši odločijo, da se bodo poskusili dogovoriti v zvezu eh, v okviru medijacije, kakšne so značilnosti primerov ugrabitve otrok. Zadeve trajajo zelo dolgo, seje trajajo zelo dolgo, včasih tudi dva do tri dni. Veliko je čustev, ljudje so prepričani, da jih bo druga stran okoljufala. Veliko je negotovosti in zelo napeta so naša srečanja. Kako poteka naše delo, Model, ki ga uporabljamo, je model so-medijacije. Dva medijatorja predstavljata obe kulturi, prihajata morati iz obeh držav, iz katerih je pač par. Naprimer, če gre za grško-nemški par, potem je treba imeti grškega in nemškega medijatorja predstavljena morata biti oba jezika in oba spola, zato da pride do uravnotežene obravnave in če je mogoče, morata imeti tudi drugačno poklicno ozadje in tudi psihosoci psihosocialno ozadje. Posvečamo se otroku, otrok je na prvem mestu. Če želite, videti, kako to izgleda v praksi, lahko vidite na desni strani oba medijatorja, na levi strani pa par. Na sredini je tolmačka, včasih je jezik zelo pomemben dejavnik. Če stran želi govoriti v svojem jeziku, tudi če med seboj komunicirata v tretjem jeziku, včasih potrebujeta tolmača. To je je slika oziroma fotografija iz delavnice, ki smo jo imeli v Berlinu. Mrežo smo oblikovali leta 2012 v okviru evropskega projekta, to je sofinancirala Evropska komisija. Partner je nemški, nemška nevladna organizacija MIG, Katoliška univerza v Ljubnu in Nizozemski center za ugrabitve otrok. V tem programu smo usposobili več kot 70 medijatorjev iz vseh držav članic in prvič se je zgodilo, da smo imeli enoten program usposabljanja, kako bi lahko obravnavali te primere. Oblikuje se omrežje in delo se potem izvaja na naslednji način. Običajno pošljajo mm, elektronsko pošto enemu od medijatorjev. Naj vam podam primer. Če imamo državljana iz Italije, potem najprej naveže stik z italijanskim medijatorjem in če gre za spor med Italijo in Litvo, potem italijanski medijator pošlje elektronsko pošto svojemu kolegi ali kolegici v Litvo in na to se poskušajo dogovoriti o vseh podrobnostih, zato da se izvede medijacija ta mreža živi naprej, gre za delovno skupino. MIG je fokusna skupina. Naš sedež je tukaj v Bruslju. Vsako leto imamo 50-urno usposabljanje za nove člane, prav tako pa omogočamo napredno usposabljanje in spremljanje za člane, Prihodni projekti so naslednji. Najprej bomo poskusili zagotoviti glas otroka v medijaciji, usposabljali bomo 116 tisoč telefonskih vročih linij, zato da bomo reševali primere ugrabitve. Več informacij pa lahko najdete na naši spletni strani, tam so tudi na voljo mediatori in več informacij na sploh. Hvala lepa. Eh. Hvala lepa. sedaj pa gospod Hans van Loon. On je član Inštituta za mednarodno pravo in nekdani generalni sekretar Haške konference o mednarodnem zasebnem pravu. Z nami pa je tudi Michael Šoca, vodja oddelka za politiko na področju civilnega pravosodja GD za pravosodje pri Evropski komisiji. Izvolite. It's a privilege and honor to je... V veselje mi je in čast, da lahko tukaj spregovorim pred parlamentom. Uh, ukvarjam se z uredbo Brusel 2a v svojem uh, referatu, pa tudi odgovornosti, o, z odgovornostjo staršev. Uh, uredba se ukvarja le z ločitvijo, uh, vendar nekatere nekatere države menijo, da eh, se konvencija ne uporablja pravilno in da je bilo preveč zavrnitev. V drugem eh, delu svojega referata, eh, ki ga imate v gradivu, je naslov percepcija. Eh, odgovornost staršev in ugrabitev otrok seveda ni nekaj, kar se pojavlja samo v Evropi, to je globalna zadeva, globalni pojav in zaradi tega imamo eh, tudi eh, globalno ureditev, Haško konvencijo Združene narode in še eno konvencijo, ki ureja to področje. Potem imamo podpisnike iz eh, konvencije iz leta 1980, 1986 izjema je Italija. Ampak senat v Italiji je eh, prav prejšnji teden zaključil ratifikacijski proces in kmalo bomo vsi podpisniki Haške konvencije 1986, kar pomeni, da je Evropska unija sprejela globalni okvir starševske odgovornosti. To pa po mojem mnenju že ureja odnose med. Um, evropskimi državami in eh, ko, drugimi državami, kot so eh, Švica, Danska in tako dalje. Eh, konvencija iz leta 1986 že pripravlja, je podlaga za zakonodajo, ki velja že na osnovi uredbe Brusel 2a. Let, konvencija iz leta 1986 Eh, dobro eh, definira osnove, vendar pa so razlike bistvene z uredbo Brusel 2a. Ne gre le za eh, večjo moč sodišča iz države, matične države, ampak tudi države, kamor je otrok ugrabljen to je eh, raziskal tudi eh, švicarski institut. Eh, namreč obstaja neravnovesje med močjo obeh sodišč in to opisujem v drugem poglavju svojega referata. Torej, namen je seveda vračanje v primeru ugrabite z strani starša, ki eh, nima eh, pravice skrbništva. Eh, pogosto gre torej za vračanje otroka materi in državi, kjer mati biva z navedvo nasilja ali drugih razlogov. Obstaja v bistvu tveganje varnosti za otroka in več uh, možno, uh, ve, bolj se obravnava zloraba otrok in ne nazadnje. Sedaj ugotovimo, da zapuščeni starš se bolj zanaša na konvencijo oziroma uredbo, ne zaradi star, stalnega vračanja otroka, ampak zaradi uveljavitve pravice do dostopa do otroka. To je neka, shift v, oziroma prenos, eh, premik v paradigmi, to je bilo zelo kritizirano, v drugem eh, poglavju to bolj podrobno navajam. Eh, Evropsko sodišče človekovih pravic, čisto na kratko, je odločilo, da ko se razsodi o vrnitvi, ko je sodba uh, izdana in ko so stališča utemeljena, mora eh, obstajati oprijemljivi dokazi zaščite otroka, če obstaja kakršnokoli tveganje. Eh, tudi eh, konferenca se je ukvarjala z to razpravo, namen, bili, namen je bil tudi spremeniti konvencijo iz leta 96. Ehm, torej, po tej konvenciji naj bi bila zaščita za otroke premajhna. Oblikvala se je skupina za eh, pripravo smernic za eh, sodišča in potem pripravili smo tudi um, vodič eh, po, za medijatorje in prevedeno je to bilo vse jezike EU. In kaj je zdaj odziv na ta, na te novosti. Na eni strani smo eh, podprli pobude konvencije, po drugi strani pa je bilo zelo malo razprave znotraj Evropske unije o teh spremembah. Sve, eh, sodišče je to eh, problematiko obravnavalo kot način odvračanja, pa tudi možnosti povezave med starši, ampak do sedaj eh, se ni opredelilo do kratkoročnih tveganj, ki obstajajo. V tretjem eh, poglavju od 20. strani naprej podajam nekaj konkretnih predlogov za spremembo uredbe zaradi, eh, pravne, eh, eh, zaradi samega pravnega okvirja, pa tudi zaradi premika v paradigmi. To je tudi navedeno v aneksu. In mislim, da je vsaj enako pomembno, eh, enako važno, da se eh, teh obeh eh, zadev člani Evropskega parlamenta sploh zavedajo. To je bolj pomembno od podrobnosti. Predlogi, ki jih podajam, niso taki, da bi na novo morali zapisati celotno uredbo. Predlogi so uh, v eno smer, da bo ta uredba bolj delovala kot nek okvir in bo upoštevala novo paradigmo. Po drugi strani pa podajam eh, predloge glede zelo dobrih ured, eh, pravil v sami uredbi, ki se pa dejansko lahko utrdijo. Prvo vprašanje pri predlogih je povezava z konvencijo iz leta 96. Imamo osmi člen, to je tehnične narave. Mol eh, pomemben je predlog spremembe desetega člena in vključitev zaščitnih ukrepov. Zakaj? Pri pripravi uredbe Brusel 2a so se pogajalci um, naslanjali na Brusel 1, Tukaj, tam je šlo za um, komercialne zadeve, ampak to je prav gotovo drugače od družinskega konteksta. Tri problemi so pri 20. Uh, eh, členu. Nimamo enake eh, jurisdikcijske osnove. Eh, sodišče, ki se odla, odloča za vrnitev, lahko eh, eh le eh, izda eh, zaščitne ukrepe. In te ukrepe eh, se lahko eh, seveda izreče le proti osebam in otrokom, ki so v jurisdikciji sodišča, ki odloča in to se ne prizna eh, v eh, sodišču eh, matične države oziroma pravnem redu. Naprimer, imate nasilnega očeta, tujega porekla, tukaj ni, on ne bo v tej uredbi našel instrumentov, ki jih lahko uporabi in to moramo omogočiti. E, e 6, e, 11 in 42 člen pravita, da vsako, uh, zašt, uh, vsaka zavrnitev uh, pre, zahteve po vrnitvi za strani uh, drža, sodišča države, kamor je otrok uh, ugrabljen, uh, ni nujno uh, treba upoštevati. Torej, je tukaj neko neravnovesje, nenavadno pravilo to mogoče ni najboljše pravilo, kajti um, sodišču, uh, kjer, je, kjer je otrok v države, kjer je otrok ugrabljen, um, ne daje enake vloge. In, ni, uh, in In seveda, da tudi eh, po drugi strani pa sodišče države, odkud se otrok ugrabi, odloča o eh, skrbništvu. Sodišče pravi, da eh, je neka odločitev izvirnega sodišča nekaj, kar se lahko uporabi tudi v umestnih začasnih ukrepih. Torej, eh, na tem področju je gotovo treba upeljati izboljšave. Predlagam eh, črtanje 42. člena, mislim pa, da sem slišal nek zvonec in da mi je zmanjkal čas ali lahko še malo govorim. Thank you very much. So, um, article 42. 42. člen. Um. Eh, ja, odvisno je od vašega soseda, koliko vam bo on dovolil. No, kratek bom. Problem je tudi pri 42. členu, kaj ti govori o um, izvedbi, izvršitvi vr, sodnega uh, odločitve o vrnitvi in seveda ne veljajo vedno pravila, uh, za, uh, ki ščitijo najboljši interes otroka. Um, um, prvi do tretji odstavek eh, tega člena uvaja zelo uvaja pomemben učinkovit mehanizem. Tudi pri 41. členu so določeni pomisleki, ampak eh, tukaj imamo res strogo eh, določilo, ki zahteva ehm, nujno vrnitev, če ni dovoljšnih varovalk za varnost otroka nekoliko dlje bi šel od same uredbe, dajem predlog za premestitev eh, oziroma preselitev na osnovi eh, priporočila Sveta Evrope z 12. februarja letos. Potem imam predlog za okrepitev oziroma da se eh, razširijo uh, pristojnosti sodišča uh, v, uh, za odločanje v šestih tednih in tudi postavljanje eh, časovnih omejitev. In tudi predlagam, da se medijacija vključi eh, v samo uredbo, kot se to že dogaja v nekaterih državah. Torej, eh, sodnik vodoma ugotavlja, ali so stranke pripravljene za medijacijski proces ali ne. Najlepše hvala in hvala, da ste mi dali besedo. Um, Najlepše. Sedaj bom spregovoril s stališča komisije Generalne direkcije pravosodje. Gre za poročilo o e, izvajanju uredbe Brusel 2a. Ta del današnjega foruma je za nas zelo pomemben. Vemo, da se sedaj Brusel 2a uredba uporablja že deset let. Spori, ko gre za družinske zadeve, so v zadnjih desetih letih e, pridobile na številu. Pravkar smo videli statistične podatke o tem. Statistične podatke je zelo težko pridobiti, zato bomo vašo študijo natančno proučili. Ampak jasno je vse naslednje. Zaradi vse večje mobilnosti ljudi ni presenetljivo, da se število teh primerov veča. 15 milijonov državljanov je po naših podatkih živi v državi, ki ni njihova država izvora. In več kot 42 eh, tisoč eh, razvez na leto imamo v Evropski uniji in sicer razvez zakonov, kjer zakonca prihajata iz dveh različnih držav. Seveda je pomembno razpravljati o uredbi Brusel 2a. Politične smernice nove komisije, ki jih je lansko leto predstavil predsednik Juncker, povdarjajo, da je področje pravosodja in temeljnih eh, človekovih pravic eno od najbolj pomembnih področji dela Evropske komisije. Zato seveda sledimo dejstvu, da evropski državljani vse bolj odhaja v tujino študirati, se poročati, ustanavljati družine in tako naprej. In seveda mi moramo vsem tem gibanjem slediti tudi v okviru različnih pravosodnih sistemov. Na ta način hočemo eh, povečati zaupanje v pravosodne sisteme, ko gre za vzajemne priznavanje sodnih odločb. Uredba Brusel 2a je v srčiki pravosodnega sodelovanja med eh, državami članicami Evropske unije. Zato je prav, da tako komisija kot Evropski parlament posvečamo veliko pozornosti tej zadevi. Komisija je sedaj sredi postopka pregleda, revizije, delovanja te uredbe. Gre za prvi pregled. Glede na to, da imamo danes tukaj strokovnjake in mnoge ostale, zainteresirane, bi vam želel posredovati prve ugotovitve iz tega pregleda. Želel pa bi slišati tudi vaše mnenja in eh, kritiko. Najprej naj takoj povem, da je aprila leta 2014 komisija izdala prvo poročilo o oceni delovanja uredbe. V poročilu je prišlo do ugotovitve, da je uredba pripeljala veliko koristi državljanov, ko gre za reševanje pravnih sporov na področju eh, zakonskih, družinskih eh, zadev in eh, ko gre za zagotavljanje varnosti otrok. Gre za, v tem poročilu za več poglavi in sicer govorimo o področju pravosodne pristojnosti. No, pravko smo slišali, da je treba spoštovati in zagotoviti pravice otrok. To je zelo pomembno področje. Vaše statistične podatke bomo zelo natančno pravčili. Prebral sem že eh, prispeve gospoda Van Lona, ki je zelo zanimiv in seveda bo naš cilj, cilj, da vidimo, koliko vsega tega se uresničuje v praksi. Zakonodaja, ko smo sprejeli uredbo Brusel 2, je bila seveda precej drugačna, kot je danes. Ta uh, prevladujoča odločitev, o kateri je govoril gospod Van Loon, je nekaj, kar mislim, da moramo ugotoviti, ali deluje tako, kot je treba ali ne. Sedaj že vemo, katere so prednosti in da dobro deluje uredba Brusel 2, ampak po drugi strani smo ugotovili tudi nekatere pomankljivosti in v poročilu je govora tudi o tem zlasti, ko gre za pra, eh, pravila pravosodne pristojnosti v zadevah, ki se nanašajo na zakonca, potem pravila grede odprave eksekvature. To odprava eksekvature se nam zdi izjemno pomembna v trenutku, ko je čas zelo pomemben, ko gre za zaščito interesa otrok. Potem ugotovili smo tudi, da je potrebno okrepiti sodelovanje med centralnimi in osrednjimi organi držav članic. Gre za posebno poglavje v uh, uredbi Brusel 2a, ki govori o sodelovanju. In vprašanje, ki smo si ga zastavili, je sedaj, ali osrednji organi držav članic res dobro sodelujejo. Naslednje, če govorimo o izvajanju uredbe, smo v poročilu povdarjali, da to izvajanje ni tako eh, neovirano, kot bi si želeli. Ko je komisija pripravljala to poročilo, je izkoristila ta trenutek tudi za začetek eh, javnih posvetovanj. Javna posvetovanja so se začela poleti, pardon, končala poleti lani in zelo veliko odzivov smo dobili od državljanov, od državljanov, sodnikov, od odvetnikov, ljudi, ki delajo v sodni praksi. In na ta način smo dobili boljšo sliko o tem, kako ljudje menijo, da ta uredba deluje. Neke vrste mešani odgovori so, bi lahko rekli. No, povratne informacije so bile pozitivne, to je dobro. Skoraj da vsi vidijo, da je uredba zelo učinkovito orodje za reševanje družinskih sporov mnogi so pozdravili jasnost, ki jo uredba v razreševanje sporov naša. Določbe, ki se nanašajo na izvrševanje, so mnogi pozdravili pod pogojem, če se jih uporablja v duhu, ki ga predvideva sama uredba. Po drugi strani pa smo seveda izvedeli iz teh posvetovanj nekaj o težavah, nedoslednostih ko gre za izvajanje uredbe v državah članicah, včasih zaradi tega, ker sama uredba pri nekaterih določbah ni dovolj jasna. Ko gre za primere ugrabitve, so mnogi povdarjali, da je zelo težko priti do sodne odločbe v roku šestih tednov. Potem nekateri sodniki so povdarili, da obstajajo težave pri obravnavi vlog za vračilo otroka, Dosti krat so ponavljali, podarjali, da je naslednji problem. Gre za zelo veliko število različnih sodišč, ki se ukvarjajo s te vrste zadevami. Zato, povdarjajo nekateri, bi bilo dobro imeti specializacijo sodišč in sodnikov, ki bi se ukvarjali z čezmejnimi primeri vračanja ugrabljenih otrok menijo, da bi na ta način bila učinkovitost delovanja bistveno boljša in šest tedenski rok bi lahko upoštevali. V posvetovanjih smo tudi se pogovarjali, ugotavljali, kakšen je izvrševanje eh, naloga za vračanje otroka. Nekateri pravijo, da to včasih ne deluje čisto tako, kot smo si zamislili. Gospod Vanon je morda omenil nekaj razlogov za to. V nekaterih primerjih se ljudje znajdejo v zelo dolgotrajnih postopkih in to seveda ne more biti koristno, če je čas pomemben. Vprašali smo se, katera bi morda bila tista področja, na katerih bi se morala komisija v prihodnosti osredotočiti pri svojem delu. Mislim, da je treba nekaj povdariti. Včasih je nemogoče najti rešitve za posamezne zadeve s to zakonodajo, ampak Na podlagi posameznih zadev, posameznih primerov se lahko marsičesa naučimo, ko gre za sistemske težave in nedoslednosti te uredbe. To, kar sedaj poskušamo narediti, ni neka revolucija v tej uredbi, temveč poskušamo na počasen, evolutiven način nadgraditi vse to, kar je že v uredbi. Katera so torej področja, na katerih bi lahko kaj naredili? Ko gre za zakonske zveze in zakonske zadeve, v tem delu uredbe bi morda lahko dali možnost eh, obema zakoncema, da si izberata eh, sodišče, na katerem bo potekala razveza. In mislim, da je to dobro, če hočemo upoštevati dejstvo, da je treba spodbuditi oba um, zakonca, da poskušata sodelovati pri iskanju mirne rešitve na miren način. Na tem področju imamo že nekaj novih inštrumentov v Evropski uniji in to bi bilo dobro. Naslednje področje, morda bi lahko uvedli neke vrste, povdarjam, neke vrste pravosodni sistem vse na enem mestu, torej one stop shop potem eh, eh, zlasti za primere določanja eh, odgovornosti za otroka in preživnin. Nekaj mehanizmov v zvezi s tem sicer uredba že vsebuje, ampak naprimer člen 15 uredbe daje možnost prenosa pravdnega postopka iz enega sodišča na neko drugo sodišče, če bi se skupaj potem hitreje funkcioniralo vendar žal v praksi to ne deluje tako, kot smo si zamislili. Formalnosti v zvezi z eksekvaturo še ostajajo, zlasti, ko gre za uh, zadeve, kjer se odloča o skrbništvu otrok. Tukaj prihaja do nekaj zamud, ki pa jih moramo čim prej odpraviti. Potem je vprašanje zaupanja, medsebojnega zaupanja, ali bi lahko pospe, povečevanje zaupanja in uh, člen 64, ki upošteva listino, morda bi tukaj morali neke minimalne standarde za zaslišanje otroka predvideti. To je nekaj, o čemer se zdaj komisija razmišlja. Potem je zelo pomembno vprašanje racionalizacije postopka vračanja uh, ugrabljenega otroka. Pravko smo slišali, kako je to pomembno. In še ena, en vidik, začasni ukrepi in njihova vloga. Mislim, da bi to morali si malce bolj natančno ogledati. Potem izvrševanje ali izvajanje določb. Včasih te uredbe ne izvajajo v praksi, saj to je naš občutek, kot bi bilo treba. Izvajanje je zasnovano izključno na nacionalnih postopkih in to morda lahko povzroči dolge zamude v praksi, zlasti v zadeva, ko gre za določanje skrbništva za otroka. Tudi to je področje, ki ga bo komisija proučila in kot sem že prej povedal, vem, da že govorim morda predolgo. Vprašanje sodelovanja med nacionalnimi organi, ki je urejeno v členu 55 uredbe, moramo ugotoviti, ali to res dobro deluje ali ne. Gre za vprašanje tudi, ali bi morali tudi socialno skrbstvene organe uh, Eh, ki skrbijo za otroka, bolj vključiti v to. Potem je člen 56 pomemben, ko gre za namestitev otroka. Tudi tukaj gre za celo vrsto vprašanj, ki eh, so jih postavile konec lanskega leta države članice v okviru Evropske pravosodne mreže. To so vprašanja, to je člen 56, ki jih bomo morali proučiti. Torej, kaj pa prihodnost? Rekl sem že, da je Junkerjeva komisija poudarjala, da uh, ustrezno pravosodno sodelovanje je zelo pomembno za njo. Uh, eh, izvajanje Brusel 2 uredbe bomo zlasti na področju družinskega prava sedaj proučili in to bo del postopka pregleda, ki že teče. Službe komisije bodo sedaj pripravile morebitne osnove za nadaljno razpravo. Veliko tehničnega dela nas tukaj še čaka. Moramo dokončati študijo ocenjevanja, potem moramo pripraviti oceno učinka in verjetno bi bilo dobro posvetovati se s skupino strokovnjakov za to področje, tako kot to delamo za nekatera druga področja, da bomo imeli vse podlage za potrebne politične odločitve. Najlepša hvala, da ste mi dali čas, da vam to pojasnim. Še enkrat pa bi povdaril, da je za nas izjemno pomembno, da dobimo od vas povratne informacije, kajti to je vse še nedokončana proizvodnja, bi lahko rekli, in vse vaše pripombe bi bile dobre. Najlepša hvala, gospod Lon in gospod Šotr. Zdaj pa otvarjam razpravo. Vsi, ki bi želeli kaj reči ali postaviti vprašanje, imate sedaj priložnost. Morda najprej gospod McGuinness. Ja, kratka bom kajti v uvodu sem že povedala, kar sem želela. Pozdravljam odprtost komisije, ki je pripravljena prisluhniti nam in na ustrezen, delikaten način se lotiti dela teh zadev. Kar zadeva sodelovanje med osrednjimi organi, tukaj ste ugotovili, da nekatere stvari so se izboljšene, nekatere pa ne. Zanima me, katere so ovire. Sodelovanje med osrednjimi organi dobro deluje v načelu zelo veliko angažiranih, privrženih ljudi imamo na nacionalni ravni, ki se resnično trudijo, da bi čim bolje uresničevali to uredbo. Kot je gospod Van Lun prej povdaril, gre včasih za problem verov. O tem sicer ne govorimo na glas, ampak dan danes so finančne omejitve tiste, ki so problematične. Seveda, več, ko je sredstev, bolje je moč eh, okrepiti učinkovitost dela na terenu, ko gre za izvrševanje in izvajanje. Ampak dobra volja je prisotna. Še nekaj bi omenil. Zelo koristno vlogo igra Evropska pravosodna mreža. Na, v okviru te mreže se sestajamo, pogovarjamo se o izvajanju te uredbe in vse bolj te sestanke ki jih je približno šest na leto, poskušamo izkoristiti kot uh, neke vrste koristni forum za usmerjanje razprave v zvezi s posameznimi zadevami. Čas smo si vzeli za bilateralna srečanja na tem področju in okoli 40 zadev posameznih zadev je bilo predmet razprave na zadnjem sestanku v te pravosodne mreže. To se nam zdi, da je dober pristop za odpravljanje nekaterih težav v posameznih zadevah. Seveda nam to ne eh, preprečuje, da bi redno delali na tem tudi izven sestankov pravosodne mreže. Hvala. Mr. Mm, oh, no, yeah. Gospod Jar. Yes. <laughs> Um, thank you very much. Hvala, gospa predsedojoča. Sem gospod Čaki in eh, predstavljam skupino LS-a za pravosodne zadeve. Kolegica Mecola žal danes ne more biti tukaj, je odgovorna za to področje, zato bom v njenem imenu predstavil stališče ELS-a Evropske ljudske stranke v zvezi s temi zadevami s stališča odbora za pritožbe. Mi se ukvarjamo s pritožbami otrok, ki naprimer imajo težave v Združenem kraljestvu. Gre za pritožbe, ko gre za izdajo potnih listov za pot otrok v Združene arabske emirate. Lastnik ene pritožbe je bil starš, ki je imel pravico obiskovanja otroka, v eni državi članici je to pravico dobil, iste pravice pa mu niso priznali v drugi državi članici. V skoraj da vseh takšnih primerjih nam Evropska komisija ni mogla ponuditi nobene, eh, nobenega pravnega sredstva, da bi odpravili to težavo. Ampak večino takšnih zadev je povezanih z nacionalnimi pristojnostmi. Izdajanje potnih listin v primeru, ko so bili otroci ugrabljeni in odpeljani v države, ki niso pristopnice Haške konvencije iz leta 1989 je zelo problematično. Gre tudi za nekaj manjše število eh, držav članic, ki še niso vključene v sistem Schengna. Zato lahko ugotovimo, da najboljšega interesa otroka ne moremo spoštovati v vednem, v vsakem primeru. sodba, nedavna sodba sodišča za človekove pravice, povdarja, da je treba tudi v evropski zakonodaji zagotoviti interes otroka v, na prvem mestu. To zlasti velja v primeru ugrabitev. Eh, pravila Evropske unije, ko gre za varovanje njihovih pravic in za boj proti ugrabitvam, je, so nekaj, kar bi bilo treba uporabljati v vseh državah članicah, tudi v tistih, ki še niso vključene v šengenski sistem. Z nekaj ukrepi lahko stvari izboljšamo. Naprimer, pravice do dostopa do otroka in skrbništva morajo biti takšne, da se priznajo v eni državi članici in izvajo v drugi. Brusel 2a uredba pa to ureja na podlagi nacionalne zakonodaje. Pregled te uredbe bi torej moral na nek način uskladiti te različne metode dela v posameznih državah članicah, da bi resnično imeli pravo priznavanje sodnih odločb eh, v državah članicah. Drugič, v pregledu delovanja Brusel 2 uredbe bi komisija morala upoštevati vse zadeve, o katerih je govora v posameznih pritožbah, ki so se obrnili, ko, eh, ko so se pritožniki obrnili na naš odbor za pritožbe, ko gre za ugrabitev otrok. In tretjič, vse večja mobilnost državljanov je povzročila celo vrsto zadev v povezanih z ugrabitvijo otrok. Vse pravne zavezne, zaveze in dožnosti, ki se podelijo v eni državi članici, recimo dostop do otroka in podobno, je treba priznati tudi v vseh drugih državah članicah. Gospa Štajnakar je naslednja. Prihaja iz Avstrije. Hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Hvala za vse te predstavitve in inpute ki se nanašajo na zelo širok spektr zadev. Tako danes dopovdne, kot danes popovdne. Na kratko bi nekaj rekla v zvezi z medijacijo, ko gre za družinske zadeve in sodne postopke. Kolega na moji levi strani je danes dopovdne imel vprašanje s tem v zvezi. Govorili smo o zavezojoči naravi rezultata medijacije. No, v Avstriji govorimo sedaj o medijaciji kot zelo koristniku gre za reševanje družinskih sporov. Ampak zanima me, kako kolega Livodopolos in drugi gledate na to, da bi takšne odločitve bile zavezojoče, ali je to moč na nek način povezati z sodnimi postopki, ali je takšen rezultat medijacije mora biti predmet potrditve s strani sodnega organa. To bi me zanimalo, zlasti glede na roke, ki so tukaj tudi za vlaganje pritožb in tako naprej. V Avstriji obstaja nekoliko negativno stališče, kar zadeva zavezujočo naravo eh, odločitev v medijaciji, zlasti kar zadeva stroške in podobno. No, zaradi stroškov si v Avstriji ne moremo trenutno privoščiti, da bi takšne odločitve eh, medijacije bile zavezujoče in zelo bi me zanimalo, kakšno je stališče in situacija v drugih državah. Hvala, gospod Livodopolos. Hvala za to vprašanje kar zadeva možnost izvršitve sporazuma, ki se doseže v okviru medijacije, bi rekel naslednje. Prej sem že rekel naslednje. Evropska direktiva 2009-52 se izvaja v vseh državah članicah. Vsaka država je našla nek način za to, da, je, da postane rezultat medijacije izvršljiv. Lahko vam povem, kako to poteka v Grčiji. Sporazum, ki se doseže na podlagi medijacije, je treba vložiti pri tajništvu sodišča. Ko sodišče potrdi takšno takšen sporazum, tak sporazum po naši zakonodaji postane izvršljiv. Evropska zakonodaja in ta direktiva določa možnosti, da postanejo takšni sporazumi oziroma odločbe izvršljivi. Ker zadeva stroške medijacije in podobno, to pa je seveda odprto vprašanje. Nekateri osrednji organi pospešujejo medijacijo. Vendar je to seveda vedno funkcija stroškov. Če sta obe stranki pripravljeni plačati medijacijo, če za to dobita nekaj pomoči od države ali ne. In v mnogih primerjih in zadevah je, so stroški problem. To ugotavljamo tudi mi. kot sem rekel, v različnih pravosodnih sistemih obstajajo različne rešitve. V nekaterih državah članicah obstaja finančna pomoč za medijacijo. V Grčiji te vrste finančne pomoči nimamo za nobeno vrsto medijacije. Je pa to seveda nekaj, o čemer bi morali odločati bolj na skupni osnovi. Upam, da sem odgovoril na vprašanje. Sem kaj pozabil? Sem ja. kaj pozabil? E- bi še kdo želel kaj reči? Nekaj bi dodala, če dovolite, kajti odbor za peticije, pritožbe, torej je bil predstavljen tukaj. Ja, v odboru se ukvarjamo s posameznimi pritožbami in v nekaterih primerjih moramo vprašati države članice, kako izvajo nekatere ukrepe, ne samo razveza, ločitev, ampak tudi ali skrbijo za spoštovanje pravic otrok. Ko gre za sodelovanje med osrednjimi organi, je težava naslednja. Seveda v odboru za peticijo oziroma pritožbe obstajajo realni primeri, ki so zelo težavni, ampak tudi v državah članicah je temu to. Zato bi bilo dobro, če bi imeli neke vrste smernice za reševanje teh zadev. Vem, da komisija nekaj razmišlja o tem. Seveda, zato so pristojne države članice in državljani težko razumejo, da obstaja Evropska unija in da je ta nekako povezana z državami članicami. Morda bi kratek eh, komentarček v zvezi s tem bil koristen. Gospod Šuter, potem pa še gospa Preteri. Gospod Šuter, izvolite. Vem, da sem vam dal samo delen odgovor, veliko stvari imam o katerih sem želel govoriti, ampak eh, nakazati sem želel, da seveda upoštevamo tudi ta vidik. Naše izkušnje so, da komisija dobi zelo veliko pisem, tudi vi, poslanci, dobite veliko pisem od svojih voljivcev ali pa naslovljenih na odbor za peticije. Te primere podrobno obravnavamo in uh, Ne bom se spuščal v posamezne primere, zato ker pač jih ne poznam, ampak prav gotovo so nekateri primeri zunaj področja uporabe. In to je zelo težko razumeti tistim, ki so v težkem položaju. Nekateri tudi ne želijo tega razumeti, ker pač iščejo rešitev in iščejo nekoga, ki bi jim lahko pomagal. To so težki primeri in. Uh, vedno znova poskušamo obveščati ljudi o tem, kje velja evropska zakonodaja in kje ne. To ni lahka naloga, ampak vedno se ukvarjamo s tem. Kar zadeva sodelovanje med nacionalnimi oblastmi v tej mreži, vam lahko povem, da je mreža namenjena temu, da bi jo uporabljali tam, kjer velja evropska zakonodaja. Na nek način gre za isto vprašanje. Ampak Res je, prav imate, to so težki primeri za vas. In uh, karkoli lahko storimo, da vam pomagamo, pomagamo vam, pomagamo odboru za peticije, zato da bi lahko bili čim bolj jasni, čim bolj informativni, bomo to poskušali storiti. Včasih je pač tako, da zadeva ne spada v področje uporabe zakonodaje EU in uh, zato mislim, da posameznikom ne bomo pomagali, če se bomo pretvarjali, da je kakorkoli drugače. Hvala. Yes, Hvala, tudi sama želim nekaj dodati. Naša študija je izvedla primerjalno analizo, ki vključuje tudi obravnavo dela centralnih organov. Res je, razpoložljivost sredstev prav gotovo vpliva na rezultate če pogledate 50 stran naše študije, boste našli graf, ki kaže, da sta Anglija in Wales na visokem mestu, kar zadeva odstotek zahtevkov in tega ni mogoče razložiti samo z demografskimi razlogi. Če si pogledate centralne oblasti Anglije in Walesa, boste videli, da dobijo veliko zahtevko, zato ker pač imajo dovolj denarja. Pri drugih centralnih oblasteh težko dobimo podatke. Podatki, so, podatki o posameznikih so nekaj, do česar je težko priti in v tem smislu mislim, da prihaja tudi neravnovesje v Evropi. Mikrofon. Okay. <clears throat> So I would like to thank. Hvala. Ah, Seconds, okay. um, samo par sekund. Odgovoriti želim na vprašanje v zvezi z obveznim spoštovanjem rezultatov medijacije. Vprašanje je zastavila kolegica iz Avstrije. Direktiva pravi, da lahko sodniki povabijo strani na medijacijo. V nekaterih državah sodniki to počnejo, torej povabijo strani na medijacijo, ampak to ni obvezujoče. Ni nujno uporabiti te vrste medijacije za te vrste sporo. Hvala, potem pa želim tudi sama dodati vprašanje. Torej, če je medijacija obvezna, je to dobra rešitev ali ne. Sam menim, da to ni dobro. Ne bi bilo dobro, če bi bila medijacija obvezna. Okay. to je pa zelo jasen odgovor. Hvala. Prav smo pri koncu prvega dela, drugega dela. Sedaj pa dobi besedo profesor Lagarde z Univerze v Parizu 1. Govoril bo o osebnih imenih in ali je treba oblikovati zakonodajo. Izvolite. A, ah, merci. Ah voilà. Oui, je voudrais dire que je suis très honoré. Hvala lepa. V veliko čast mi je, da ste me povabili v Evropski parlament, da predstavim svoje poglede o tem, ali bi potrebovali zakonodajo na področju osebnih imen. Zakaj se pri tem pojavljajo težave? Kakšni so razlogi za to in kakšne so morebitne rešitve? V zadnjih letih smo ugotovili, da je v Evropi veliko ljudi, ki želijo potovati po kontinentu. Ampak njihove pravice so omejene, kajti v državi, kjer želijo bivati, morajo uporabiti drugačno ime, kot ga imajo v državi izvora. Naprimer, imamo nemško-francoski par, moški je nemec, žena je francozinja, živita v Nemčiji, poročita se v Nemčiji v okviru nemške zakonodaje. Izbereta si ime, ki ga boste imela oba, to je ime moškega. Oba torej uporabljata priimek moškega. Ali... A je kak problem? Ne, ne, samo ženske v dvorani so bile presenečene, da izbere ime oziroma priimek moškega. No, gospa predsedujoča, tukaj govorim samo o izbiri, ki jo izbere ta fiktivna partnerja v mojem primeru. Torej, žena v mojem primeru izgubi svoje ime, svoj priimek, ampak v okviru francoske zakonodaje ohrani svoj dekliški priimek. V sodni praksi je te primere že mogoče najti. Namreč nemški otrok je živel na Danskem z svojima staršema, kjer sta imela pač svoje običajno bivališče, ime so mu dale hm, danske oblasti oziroma prime, ki je dobil od danskih oblasti in sicer dobil je dva priimka. V Nemčiji pa so staršem povedali, da lahko ima otrok samo en primek. To evropske državljane zelo moti. V veliko primerjih je sodišče to tudi obravnavalo in na to opozorilo. Za zadevne strani je to lahko zelo neprijetno, tako z poklicnega kot tudi z osebnega vidika. Pojasniti so potem morali, kdo so zaradi teh različnih prijemkov Zakaj se pojavljajo težave? No, težave se pojavljajo zaradi tega, kar sem že omenil. Namreč nacionalna zakonodaja o osebnih imenih je različna po različnih državah. Tudi civilni zakonik je drugačen. Naprimer, če se otrok rodi v eni državi, lahko v nekaterih državah dobi pri imek očeta, pri imek matere, lahko ima pri imek obeh, kakorkoli pač želijo. V nekaterih drugih državah članicah otrok dobi samodejno oba prijemka. In včasih sta starša v stanju, ki lahko izbirata, kakšen prijemek bosta dala svojemu otroku v zakonski zvezi velja podobno. Ali to vpliva na prijimke moža in žene, ali morata prevzeti prijimek od kogarkoli že, imata skupni prijimek. To so vse elementi, ki so različni po državah članicah obstajajo pa tudi razlike v mednarodnem zasebnem pravu na tem področju. Za številne države članice je status posameznika nekaj, kar ureja država sama. V drugih državah članicah pa je to odvisno od domicila oziroma običajnega prebivališča v primeru Grimpting Pol, so bile ugotovljene velike razlike, kajti Danca sta priimek dala otroko v skladu z zakonodajo in s tem, ko sta to storila, sta seveda upoštevala dansko zakonodajo. Ker pa sta bila Nemca, sta seveda bila upravičena do tega, da bi lahko dala tudi nemški primek in zaradi tega se je ustvaril precedens, kajti sklicevala sta se lahko na obe zakonodaji. Kako bi lahko rešili te težave in kako bi lahko odpravili te ovire za prost pretok ljudi? Prvič, mislim, da bi morali odpisati urejanje tega vprašanja na evropski ravni. To bi kršilo načelo subsidijarnosti. Osebna imena so zakorenjena v kulturi, v zgodovini, v sistemu prepričanj posameznih držav članic. To, da so tako raznolika, samo kaže, kako raznolike so naše nacionalne identitete in to je nekaj dobrega. Vseeno pa je svoboda držav članic na nek način omejena, to lahko beremo v sodni praksi sodišča za človekove pravice, kajti spoštovati je treba zasebno življenje in izogibati se je treba skrajnostim. Zaželeno je, da se deluje v okviru mednarodnega zasebnega prava. Zato vidim dve morebitni rešitvi. Prvič, lahko bi združili pravila glede na skrižje zakonodaje in to bi pomenilo, da se ime določi v vseh državah Evropske unije z eno zakonodajo. Druga možnost pa je seveda vzajemno priznavanje zato da bi lahko sprejeli prijimke v določenih državah članicah, ki zaenkrat niso sprejemljivi. V svojem um, govoru sem želel povdariti, da bi bilo bolje, da bi dali prednost priznavanju in da bi kasneje urejali na skrižja zakonodaje. To ne pomeni, da sem proti usklajevanju pravil glede na skrižje zakonodaje, ampak mislim, da so prednosti, kar zadeva zakonodajo o osebnih imenih, omejene. Vrnimo se spet k temu francosko-nemškemu paru. Žena ohrani priimek v okviru francoske zakonodaje, ampak ga izgubi po nemški zakonodaji. To samo po sebi ni omejitev prostega gibanja ampak problem se pojavi kasneje, kaj ti ime, ki ga dobi, oziroma prime, ki ga dobi v Nemčiji, ni priznan v Franciji. V primeru, ki sem ga že omenil, ne gre za razliko med eh, nemškimi in danskimi civilnopravnimi vprašanji, ampak gre za to, da danske oblasti oziroma nemške oblasti ne sprejmejo priimka, ki ga uporabljajo na danskem. Zato je nujno, da oblikujemo skupna pravila glede priznavanja osebnih imen. Mimo grede lahko pohvalim nizozemce. Oni so leta 2011 sprejeli zakonodajo, ki ima podrobne člene o priznavanju osebnih imen. Oblikoval sem neke vrste predhodni osnutek te zakonodaje, to sem pripel svojemu besedilu, mislim, da bi priznavanje morali razširiti na dajanje imena oziroma prijemka, spreminjanje osebnega imena to bi moralo biti hmm, odvisno od posameznika in to bi moralo zadevati tudi spremembo osebnega stanja. V vsakem primeru pa vam lahko povem, da se, ko je enkrat ime državljana iz tretje države priznano v eni državi članice EU in ko je to vključeno v register države članice EU, to postane ime oziroma osebno ime v Evropski uniji. Vendar pojavi se zapleteno vprašanje, ali naj bo priznavanje osebnih imen podrejeno povezavi z nacionalnostjo, običajnim prebivališčem, domicilom in tako naprej. Gre torej za povezavo med državo, ki je sprejela ime in državljanom, ki to osebno ime tudi ima. O tem bi bilo mogoče še govoriti, ampak ne menim, da bi to bilo dobro zahtevati ime, če je sprejeto v Evropski uniji, bi moralo biti sprejeto posod, razen če to ni spremljivo iz razlogov za, ja, zaradi javnega reda in miru. Oblasti morajo zadeve preveriti in v fazi preverjanja in ta faza preverjanja mora potekati ob ustreznem času. V času preverjanja imena ni mogoče uporabljati in to omejuje svobodo gibanja. Komisija je predlog na to temo dala 24. aprila leta 2014, o tem smo govorili danes do povdan. Namreč, da bi poenostavili priznavanje določenih javnih listin v Evropski uniji. Vendar, to iz področja uporabe izključuje vsebino javnih listin, ki jih izdajo druge države članice. Najlepša hvala. Končal sem že. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Mislim, da je bila zelo zanimiva. Bila sem nekoliko presenečena zaradi tega, ker ste si izbrali tak naslov, ampak sedaj vem, zakaj ste o tem spregovorili. Zanima me, ali kdo želi zastaviti kakšno vprašanje. Izvolite. Gospod Klanc, izvolite. Thank you, madam chair. Hvala, gospa predsedujoča. To je bila pa res zanimiva predstavitev, zelo mi je bila všeč in ko sem eh, bral dokumente, sem opazil, da niste omenjali anglosaških sodišč ali anglosaških držav. Na škotskem je tako, da ima ženska vedno izbiro, izbere si lahko priimek moža ali pa nadaljuje s svojim priimkom. In to se odraža v dokumentih, ki jih pišemo za prenos lastnine in tako naprej. V dokumentih je zapisano gospa Jones ali Smith. Gospod profesor, nekaj me vseeno zanima. Ali lahko mm, kaj poveste o tem, kako bi zadeve bile videti v našem pravnem sistemu? Tega ni v dokumentu, ampak morda imate kakšne zamisli, ki jih lahko delite z nami. No, Se opravičujem vaših držav, držav anglosaškega sveta, ker velja običajno pravo, nisem omenjal, zato ker to v običajnem pravu pač ni problem. Te države nikoli ne zavrnejo priznavanja primka. Moje izkušnje na tem področju izhajajo iz mednarodne komisije za civilno pravo in tam smo pripravili več konvencij o osebnih imenih. Britanska in irska delegacija sta vedno rekli, da so to zanje zelo zanimiva vprašanja, ampak vprašanja, ki so popolnoma kontinentalne narave. In to samo kaže, da znajo tudi na otoku včasih kaj storiti tako, kot je treba. Euh, si, si, je peux, si je peux ajouter. Če mi dovolite, naj dodam še naslednje. Mislim, da bi bilo dobro, če bi vse države članice bile tako dobrosrčne kot Združeno kraljestvo in da bi sprejele priznavanje vseh drugih. Najlepša hvala. Hvala lepa. Vidim, da nihče drug ni zaprosil za besedo, zato predlagam, da prekinemo do pol petih. Deset minut, ne dvajset, deset minut. Čez deset minut bomo torej začeli z tretjim delom. Hvala. Ja,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

I am very sorry to interrupt you. Se opravičujem, vendar predlagam, da nadaljujemo. Končati moramo ob šestih. Zaradi tolmačev, pravi predsedujoča. Če želimo učinkovito izkoristiti svoj čas, predlagam, da nadaljujemo. In v tretjem delu dajem najprej besedo doktorju Šeplu. On je profesor gospodarskega prava na Bruselski šoli za mednarodne študije Univerze v Kentu. Gospod Šepl, izvolite in upam, da vam bo kdo prisluhnil. Um, Hvala lepa. Bom kričal, morda bo to kaj pomagalo. Hvala, da ste mi dali besedo. Hvala za povabilo. V čast in privilegij mi je da sem lahko tukaj. To je res uh, zahtevna naloga, kaj ti govoriti sem moral kot uh, o mednarodnem zasebnem pravu v smislu poslovanja. Sam pa nisem strokovnjak specifično za to področje, zato se vam že unaprej opravičujem. O mednarodnem zasebnem pravu bom govoril na dva različna vidika. Prvič, omenjal bom, kako pomembni so zasebni akteri na področju globalnega upravljanja. Govoril pa bom tudi o mednarodnem zasebnem pravu kot načinu za reševanje sporov med različnimi pravnimi redi ali vsaj kot orodju za urejanje interakcije med njimi. V svojem članku omenjam dva režima. Prvi režim zadeva tiste, ki določajo standarde na področju kakovosti in varnosti, in drugi je režim arbitraže na področju, na področju naložbenih pogodb. Oba dva sta zelo pomembna za globalno gospodarstvo in omejujeta pristojnosti držav na tem področju. In oba prav tako delata v, v okviru pogodb. Sporozum STO o TBT zavezuje člane mednarodnim standardom pri pripravi in sprejemanju tehničnih pravil. Dvostranske naložbene pogodbe tujim vlagateljem omogočajo, da se pritožijo na posebne tribunale v okviru mednarodne zakonodaje. V obeh primerjih se mednarodno pravo privatizira in pri tem se pojavijo različna vprašanja na področju navskrižja zakonodaje, zato ker pač pride do interakcije med različnimi pravnimi redi in režimi. Torej, prvič, moj argument je relativno jasen. Legitimno globalno upravljanje bomo dobili le, če bodo veljali normativni redi in če bi poskusili pred političnimi poskusi eh, vpliva zaščititi te sisteme ne bi bili uspešni. Disciplina mednarodnega zasebnega prava je zelo pomembna pri urejanju interakcije teh različnih pravnih redov. Prvič, mednarodni standardi. Velik del standardov na področju varnosti, okolja, računovodstva in tako naprej se določajo na ravni zasebnih združenj in zasebnih akterjev. In ti imajo zelo robustno jedro zahtev pri določanju standardov. Priročniki teh eh, združenj so debele knjige, polne internih postopkov, jasno je, da je to povezano z vidiki priznavanja. Ti sistemi so legitimni, vendar niso zakonodaja. Tega statusa nimajo. Kaj se zgodi? Običajno ena od dveh stvari. Prvič, postopek določene standardov se ponovi kot zakonodajni postopek. Naprimer, to se zgodi v Evropski uniji, ko komisija podpre, naprimer, mednarodne računovodske standarde ali pa se standardi obravnavajo kot preprosta dejstva. Problem je, da normativnih zahtev ne moremo pripisati dejstev, dejstvom, niti pravnim dejstvom. V okviru Svetovne trgovinske organizacije ali STO je Evropska unija nekoč uložila primer zato, ker svoje uredbe ni utemeljena na standardu v zvezi z sardunom. To ni bil standard za namene STO-ja, zato ker to ni bil standard, ki bi ga potrdili sistemov soglasja. Zgodba je naslednja, o tem se je glasovalo v petek popovdan v Rimu. Ura je bila pozna, ljudje so že bili odšli domov in standard je bil sprejet brez običajnih zahtev. In prizivno telo je takrat zavrnilo argument, mednarodni standard je standard, ki ga sprejme mednarodni organ, pika. In specifične zahteve, postopkovna integriteta procesa pač pri tem ne igra nobene vloge. Vendar sodišče se je zavedalo problema, navedli so, da sklep nikakor ne sme vplivati na notranje postopke, ki jih mednarodne asociacije določajo za določanje standardov pri svojih delovanjih. Torej, dejstvo, da sporozum TBT ne zahteva soglasja za standarde, tega ne smemo tolmačiti kot nekaj, da menimo, da mednarodni organ ne bi smel zahtevati tega. To ni na nas, mi ne odločamo o tem. Vendar bi morali. Pred kratkim je potekal drugi primer o Tunu med ZDA in Mehiko. Takrat je bila sodba ovržena in naložili so zahteve v zvezi z mednarodnimi standardi, zahvaljujoč komisiji, ki sprejema odločitve v zvezi s tem, tam je potrebno soglasje in še nekaj več. To so storili tako, da so odločitev dvignili na raven nadaljnega dogovora. Kaj se je torej zgodilo? Zakonodaja STO delegira pristojnosti organom, ki določajo standarde. In to pomeni, da imajo podjetja, ki imajo notranje postopke glede določanja standardov, besedo pri tem. To je korak naprej. Sedaj pa še drugi primer arbitraže glede naložb pri globalnem upravljanju. Smo v času gospodarske globalizacije, zato so poslovne transakcije med tujci vedno pogostejše področje gospodarske arbitraže se eksponentno širi, to je logično, ampak morda je manj, manj logično se morda zdi, da se širi tudi področje arbitraže na področju naložb. V 90-ih letih je prišlo do eksplozije dvostranskih naložbenih pogodb in uh, primer oziroma število primerov je od leta 2000 vedno večje. Arbitraža si veliko izposoja od gospodarske arbitraže, vendar po drugi strani uporablja mednarodno javno pravo in to pomeni, da morajo ravnati nekoliko drugače od zasebne oziroma komercialne arbitraže. Zato obstajajo argumenti, da bi Arbitraža pri naložbah morala biti posebne vrste arbitraža. Ne bom ocenjeval režimov eh, arbitraže na tem mestu, ampak spregovoriti želim o nečem, namreč interakcija tega režima z drugimi pravnimi redi. Zato bom moral zadeve nekoliko razložiti. Naložbene pogodbe zagotavljajo dve vrsti standardov. Gre za standard nediskriminacije, ki je, relevan, ki je relativne narave in absolutne standarde, gre torej za normo, za pošteno in objektivno obravnavo. Pri tem zadnjem standardu je jasno, da se to sproži le, če je bil vlagatelj obravnavan tako slabo, da bi to lahko kršilo mednarodne standarde, ne glede na nacionalnost vlagatelja. Vendar pri razvoju naložbene zakonodaje. To so zadeve razvila mnogo dlje in to sedaj pomeni, da mora država gostiteljica zajamčiti stabilno pravno in poslovno okolje. To pomeni, da naložbeni tribunali lahko ugotovijo, da država ni ustrezno obravnavala tujih ulagateljev, tudi v primerih, ko to nikako ne bi bilo sporno v okviru mednarodnega prava. Gre za neke vrste izjemo pri uporabi nacionalne zakonodaje za tujce. Tribunali ta, to stanje branijo z argumentom participativnih pravic v celotnem procesu. Cilj naložbenega prava je zaščititi tiste, ki prihajajo od zunaj, ki ne morejo uporabiti drugih možnosti za to, da se branijo pred slabimi praksami vlad. Ta argument se običajno omejuje na, na zadevanje pravega ravnovesja med vlagatelji in državo in njihovimi interesi, vendar včasih gre veliko dlje. V pravdanju, v primeru Jukos je tribunal moral razložiti boleče dejstvo. Primer je bil pred Evropskim sodiščem človekovih pravic in sodišče je ugotovilo, da ni šlo za kršitev prvega člena prvega protokola. Gre za, tam gre za zaščito lasninskih pravic. Zato so morali razložiti, zakaj gredo naložbene pogodbe dlje kot zakonodaja na področju človekovih pravic pri zaščiti tujih vlagateljev Kasar proti Rusija. V tem primeru so določili razlago. Človekove pravice so minimalni standardi, do katerih so upravičeni vsi ljudje, ne glede na to, kaj storijo. Pogodbe o zaščiti vlagateljev so namenjene temu, da bi spodbudili vlagatelje, da izvedejo naložbe v posamezne države. Zato je smiselno, da je nujno potrebno, da je ta drugi instrument toliko močnejši. To je zelo nenavadna sodba znanega tribunala. Mednarodno naložbeno pravo omogoča više standarde zaščite od tistih, ki jih imajo države in tudi tistih, ki se zahtevajo od držav v okviru zakonodaje za področje človekovih pravic. Se opravičujem, a lahko prosim počasi končate. Tako je. Sodišče, ko razpravlja o tem, mora ugotoviti, ali je vlagatelj morda storil kaj narobe. In sklep je naslednji. Arbitražni tribunali dajo sodbe in to naj bi bilo zaščiteno pred. Uh, državnimi eh, poseganji in ta avtonomija ni dobra za arbitražno pravo ali zakonodajo za zadevno državo. Hvala. Eh, eh, Hvala in sedaj dr. Pablo Cortes, Univerziteta iz Lestra, ki bo govoril o postopkih majhne vrednosti. Izvolite, naslednja točka. Um, Hvala lepa, gospa predsedajoča. Res mi je v čast in veselje, da lahko spregovorim pred tem eh, parlamentarnim odborom in eh, da predstavim predlog komisije. Eh, postopki majhne vrednosti, to je opcijska možnost v civilnih in komercialnih zahtevkih do vrednosti 2000 evrov. E, to je dogovorjen postopek e, in le v izjemnih e, primerjih lahko sodišče zahteva ustno zaslišanje. Očitno se to dogaja pogosteje, kot bi si želeli in tukaj so roki zelo kratki. Stranke morajo imeti svojega pravnega zastopnika, v praksi pa približno ena tretjina posameznikov v teh postopkih zares tudi ima pravnega zastopnika. Glavni prednost tega eh, postopka, ki se upravlja v vseh državah članicah pri teh čezmejnih um, postopkih majhne vrednosti, je to, da je sodba na koncu izvršljiva, ne da bi se uporabljal um, eksekvator. Uh, torej ne, da, je, da bi bilo treba razglasiti izvršljivost eh, tuje sodne odločbe. To je bolj učinkovito kot nacionalni postopki v čezmejnih zadevah, vendar pa se v praksi bistveno premalo uporablja. Okrog 100 primerov le na državo članico, eh, torej okrog 3000 zadev na leto. Komisija se je zanašala na kar nekaj študij, da pri pripravi svojega predloga, da reši določene probleme, še posebej nezadostno uporabo. Ugotovili so, da obstajajo tri glavne ovire pomankanje um, ozaveščenosti. Um, približno 12 odstotkov prebivalstva se zavira, zaveda, da ta postopek sploh obstaja in približno 53 odstotkov sodnikov in zaposlenih na sodiščih tudi ne ve za obstoj tega eh, postopka, ki bi ga pravzaprav morali uporabljati. In ugotovili so tudi, da so stranke eh, v postopku uh, Eh, podvržene prevelikim stroškom, nesorazmerim glede na vrednost spora in tudi eh, glede na visoke sodne takse. Mogoče ni popolnoma jasno, kdo naj bi imel koristi od tega postopka. Na začetku naj bi to bili sami potrošniki, državljani pa tudi podjetja, ampak v praksi so predvsem podjetja ali visoko izobraženi posamezniki tisti, ki uporabljajo ta postopek, zelo malo številni. In eh, študija, eh, ki jo je izvedel Deloitte, eh, je ugotovila, da obstajajo problemi pri izvršitvi, izvrševanju. Izvrševanje poteka po nacionalnih postopkih in dejansko, če bi uh, Ehm, potrošniki uporabili ta postopek, bi imeli kar veliko težav. Ehm, večinoma bi se morali obračati na ehm, druga sodišča v drugih državah, kjer imajo drugačne postopke in v drug jezik. In centri za varstvo potrošnikov ne priporočajo potrošnikom uporabo teh postopkov. Glavna težava za potrošnike je ravno vprašanje izvršitve. Komisija je predlagala uh, nekaj izboljšav leta 2013 novembra, ki so bile manj ali več dobrodošle oziroma pozdravljene. Uh, šlo je za uh, lajše izvrševanje sod in uh, Komisija se je zauzemala za spremembo evropskega plačilnega naloga. V primeru, da se eh, plač, da plačnik eh, temu nasprotuje, eh, potem povečanje z 2000 na 10 tisoč vrednosti spora evrov. To kaže, da če gre za terjatov približno 5 tisoč evrov, Eh, pravzaprav stroški postopka so približno enaki, kot če je terjatev 10 tisoč evrov. Predlagali so tudi eh, boljšo definicijo tega, kaj je to eh, čez mejni zahtevek ali terjatev, potem ustrezno obveščanje glede plačila sodnih taks, ustnih zaslišanj prič in tako dalje. V večini držav članic so ti postopki na voljo, ampak na lokalni ravni to povzroči veliko stroškov in veliko bolj stroškovno učinkovito bi bilo, če bi obstajal le en centraliziran sistem um, za vodenje teh postopkov v državi. Seveda, eh, komisija je predlagala, da se sodni stroški eh, postavi za nje zgornja meja 10 odstotkov vrednosti spora. In seveda je to dobro, čeprav pričakujemo nasprotovanje. Eh, za eh, najviše spore bo to verjetno preveč, naprimer, če gre za sporno vrednost 10 tisoč evrov, to je tisoč eh, evrov stroškov. Je predlagam, da postavimo mejo glede na vrednost spora. Eh, po določeni vrednosti naj bi se to zmanjšalo na 5 odstotkov. Eh, tudi eh, sami prevod je treba omejiti le na izrek, ne pa na celotno sodbo, kar je dobrodošlo vendar pa ni še jasno, ali bo ta pomoč na voljo tudi posameznikom, ki želijo tožiti v drugi državi članici. Tam so lahko pristojna sodišča v eh, posameznih sporih in zame je pomemben element tudi to, da če se stranke odločijo za sporazumno rešitev, da bi potem morala še vedno biti obravnava. Ne vidim razloga za to. Večina predlogov komisije eh, so, je dobrodošlih, vendar pa še vedno verjamem, da, jih, da se jih lahko dopolni. Kot prvo, kot sem omenil prej, zato da se olajša izvrševanje. Ne le tako, da se uporabnike informira o tem, na, kateri, na koga naj se obrnejo in kdo bo vodil izvršljivost, iz, izvršitev, ampak zavedati se morajo, da bo izvršitev potekala po, po drugem postopku, v drugem jeziku večinoma in da je pravna pomoč dobra, čeprav je za njo treba plačati, vendar jo poznaje lahko um, uveljavljajo. Druga moja glavna, glavno priporočilo se nanaša na pomankanje ozaveščenosti eh, o sploh obstoju postopkov majhne vrednosti. Da bi povečali to ozaveščenost eh, in da bi ta postopek sploh postal eh, učinkovit, eh, potem potrebujemo neko posebno umestno pot, eh, ki sem jo predlagal. Naprimer, do leta 2016 bi lahko imeli eh, platformo online platformo za reševanje sporov eh, v um, pri pritožbah potrošnikov pri e-trgovanju. Eh, in tukaj bi eh, se lahko eh, spori reševali v postopkih majhne vrednosti. Ravno tako, ko se ko obi stranki vložita dokumentacijo, ko se postavi zahtevek, Je vprašanje, ali lahko uporabijo Evio, če obstaja to, če je to na voljo, ali se lahko odločijo za medijacijo. V mnogih državah, naprimer na Irskem, imajo tudi nacionalne postopke majhne vrednosti, neke eh, scheme, ki so vezane na nacionalna sodišča naprimer pri eh, plačilu telefonskih računov. Eh, naprimer, lahko telefonirate v, eh, na sodišče in eh, ali vam so, telefonirajo se sodišča in rečejo, obravnava je sklicana za takrat in takrat, ali ste pripravljeni doseči sporazum pred tem. In včasih se to obnese. To vrstne scheme niso na voljo v čezmejnih sporih in eh, meni se pa zdijo primerne za to, da bi ta. Uh, Za to vrstne, za vrševanje to vrstnih, torej čezmejnih sporov podobne uh, scheme uh, so že certificirane na nacionalni ravni, lahko jih uporabimo tudi v smislu jezikovne podpore, ko si stranke to želijo. Um, če... Opravičujem se, ampak prosim vas, če lahko zaključite. Um, yes ja, ja, conclude... Ja, zaključil bom. Naj pa udarim, da se vsi zavedamo, da medijacija ni rešitev za vse, vendar ko se obnese, je to bolj stroškovno učinkovito, to je hitrejša pot in kar je najpomembnejše, imamo večjo zadovoljnost strah kot v sodnem sistemu. Ehm, pri tem pa ne smemo pozabiti na zahteve eh, notranjega trga in večje eh, potrebo po zaupanju vanj. Eh, Hvala lepa. In sedaj dajem kolegici uh, besedo, uh, gospe Lidi Geringer de Ödenberger, eh, uh, uh, ki je podpredsednica tega odbora in je tudi uh, sama poročevalka na temo postopkov majhne vrednosti. Začela bo z razpravo. Um, Hvala lepa, Megi. Nadaljevala bom v polščini, uh, kajti vse dokumente sem pripravila v tem jeziku, vendar še prej naj se. Uh,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 Prvo vprašanje, ki si ga zastavljam, je, ali naj uporabimo resnično izraz spori majhnih vrednosti. Kajti zdi se mi, da tukaj ne gre za tisto, kar običajno v nemščini imenujemo bagatelne vrednosti. Uh, v nemščini se mi zdi, da je ta izraz nekoliko problematičen. Ampak, kot smo slišali, gre za spore v vrednosti vse do 10 tisoč evrov. Vse terjatve, vse zahtevki do te vrednosti naj bi bili vključeni sem. V Litvi, v Bolgariji je 10 tisoč evrov nekaj, kar ni več majhna vrednost, če upoštevamo običajne osebne dohodke zaposlenih v teh dveh državah. V odboru za pravne zadeve smo dosegli sporazum o tem, da mora ta inštrument začeti bolje delovati, da ga je treba tudi pospeševati in če hočete reklamirati ne samo med potrošniki, temveč tudi med sodniki. Predlog komisije je bil predmet analize, to smo slišali, ampak naj omenim nekaj podrobnosti iz eh, tega zakonskega akta, ki v povzročajo težave potrošnikom. Eno od težav je, da je sodne pristojbine v takšnih primerih eh, plačati v sodiščih samih in tukaj se kreditne kartice v veliki večini primerov ne morejo uporabljati. Zato menimo, da bi ta znesek moral biti nižji, da bodo državljani sploh imeli interes, da, se, eh, da sodelujo pri takšnem postopku. Veliko število takšnih eh, sporov majhne vrednosti na evropskem trgu je povzročilo, da, je povzročilo, da ta postopek pravzaprav ne deluje tako, kot bi je bil zamišljen in da imajo potrošniki še vedno veliko težav z njim. Sedaj pa lahko nadaljujemo z razpravo. Bardzo proszę, mój e, kolega, pan Buda. Kolega, gospod Buda. Da, mulțumesc foarte mult. Apreciez eu cele expuse aici de domnul profesor. Najlepsze hvala za besedo. Zahvaljujem se profesorima, ki sta govorila uh, na začetku. Hvala za predlog komisije, to cenim. Istočasno pa menim, da se moramo bolj osredotočiti na območje, kjer se uporablja ta postopek. Govorimo o vrednosti do 2000 evrov. Na ravni komisije potekajo razprave tudi do 10 tisoč evrov. Sam sem član skupine eh, Evropske ljudske stranke, kjer eh, potekajo razprave, da bi fizične osebe eh, imele možnost eh, spora do 5000 evrov, eh, pravne osebe pa do 10000 evrov. Popolnoma je jasno, da je ta postopek absolutno nujen v civilnih postopkih. Eh, kajti na ta način dobimo, eh, dobijo državljani Evropske unije neko inštrument, ki ga lahko uporabijo, pa tudi preprečijo se lahko težke situacije. Eh, če so stranke v postopku informirane, da obstaja tak postopek, da ga je enostavno uporabiti, potem bo gotovo velik interes za Eh, njegovo uporabo. Za seveda tudi odplačevanje prevzetih obveznosti. Eh, govorim tudi o malih in srednje velikih podjetjih. Eh, ne glede na to, ali gre za 5000 ali 10000 evrov, gotovo drži, da mu lahko nekaj naredimo. In tukaj pozivam tako komisijo kot svet, da premislite o naslednjem namreč o možnosti, da bi uporabili, eh, tudi ko govorimo o eh, delovnih pravicah ali o individualnih delovnih pogodbah, da se uporabi ta postopek. Ne mislim o, na eh, izpeljane postopke in eh, odplačila, eh, odpravnin, ampak mislim predvsem na individualno pravico do dela. V takih primerjih bi lahko uporabili take, te, te postopke. Eh, na milijone je državljanov v Evropski uniji, ki so zaposleni v drugih državah in delajo po individualnih pogodbah, zato so plačani. In dejansko eh, ni vedno popolnoma jasno, na koga naj se obrnejo v primeru neplačila. Ponevadi se morajo vrniti v državo izvora in tam izvajati, ter, zahtevati terjatov. Mislim tudi na nekatera podjetja, eh, trgovinske ampak podjetja, ki imajo svoje predstavništva v drugih državah. Razmislimo o tem, o tem problemu in pozivam komisijo, da stori enako. Pomislimo eh, na instrumente, ki bodo lajšali življenje državljanom Evropske unije. Eh, če pomislimo na sodne takse in podobno, tudi druge zadeve bi lahko eh, na ta način obravnavali v postopkih podobnih temov. Važno je, da ta instrument bo enostaven, da bo vsem na voljo in to je gotovo eh, možnost za lažjo izterjavo eh, in da se pri tem ne zahteva potovanje v drugo državo. Ali pa naprimer v bančnem sistemu obstaja eh, sistem, ki bi ga lahko uporabili za to vrstne terjatve. Torej, želimo si inštrumenta, ki bodo dobri za državljane in ki jim bodo olajšali poslovanje. Ja, če kdo iz Pajstva še hotel bi zaradi govora. Najlepša hvala, bi še kdo želel besedo? No, ni, ni, videti, ni videti, da bi še kdo želel besedo. Zato naj povem samo še naslednje. Kako bo videti nadaljevanje tega našega dela. V naslednjih tednih bomo pripravili kompromise v zvezi z vloženimi predlogi sprememb, torej amantmajev, na naslednjem zasedanju odbora marca, pa bomo verjetno glasovali o teh predlogih sprememb in potem bomo imeli mandat odbora za pravne predloge. Eh, zadeve za pogajanja s komisijo in s svetom, torej za trialog. Do določene mere so nam stališča sveta, kar zadeva naše predloge, že znana. Seveda poznamo dobro tudi predloge komisije, katerih povzetek smo slišali. In v času latvijskega predsedovanja menimo, da bomo lahko sprejeli ta inštrument, tako da ga bodo lahko začeli uporabljati evropski državljani, eh, pa tudi majhna in srednje velika podjetja. Hvala. Yes. Yes, <laughs> ja, besedo imate. Please. Hvala, čisto na kratko, glede eh, podanih komentarjev. Imeli smo razpravo, eh, katere eh, finančne prage je treba postaviti za fizične in pravne osebe, za podjetja. In uh, pri tem se moramo spomniti, da je alternativa tem postopki majhne vrednosti je nacionalni postopek, kjer morajo uh, stranke potovati, morajo se udeležiti obravnav, zaslišan, ker nima smisla pri takih vrednostih. Dobro, razumem, da v nekaterih državah 5000 evrov pred, in ali več uh, ni majhna vrednost, ampak uh, to ni op opravičilo za to, da se uporabljajo eh, bolj komplicirane nacionalni postopki, ki zahtevajo od eh, strank, da potujejo in da najemajo odvetnike. To sem želel izpostaviti. In še druga zadeva, čisto na kratko. Očitno je zelo pomembno, da se lahko izterja nadaljavo, da se lahko plača nadaljavo, da se uporabi kreditna kartica. Ampak bolj bi bilo stroškovno učinkovito, če se vse to centralizira po posameznih državah šajcah, ne pa da vsako lokalno sodišče um, se mora prilagajati temu sistemu oziroma ga uvajati. In to, o tem bi se seveda morale odločati države članice, pri tem pa ne poziti, pre, pozabiti na prednosti, ki jih postopek prinaša. Hvala. Seems, um, so. Zdi se mi, da se uh, strinjamo. Uh, najlepše hvala za vaše predloge. Kot vidim, se nihče več ni javil k besedi, torej naslednja točka danes eh, profesorja D. Eh, Pavla iz. Eh, Thank you very much. Uh, Prosim za njegovo prezentacijo. Everyone, um, Najlepše hvala vsem, uh, lep pozdrav, hvala vsem, ki ste me povabili, da bi govoril o direktivi o e, medijacijah v civilnih in gospodarskih zadevah. Te e, zadeve je bilo vedno na sodiščih težko e, reševati. Vidimo tukaj, kako se dva kregata o kravi, kako sodnik opazuje postopek in seveda od spodaj nekje sedi odvetnik, ki mal za kravo. Torej, gre za naslednje. Eh, sodni postopki se vlečejo in predstavljajo veliko oviro za eh, ponodelujoč eh, notranji trg. Ampak sodni spori so tudi dragi v državni ravni, ko imamo probleme v proračunu. Kot je rekel kolega, imamo na možnost medijacije v poznih 90-ih letih se je, z, z, smo se zauzemali za alternativno reševanje sporov, kot se je takrat reklo medijaciji. Torej, medijator lahko pomaga strankam najti rešitev. Ne le hitreje, ampak tudi ceneje, pa obstajajo tudi druge prednosti. Samo odločanje. Od, ohranjanje odnosov in podobno. Da bi podprli medijacijo, imamo, razen, eh, direkt, eh, imamo v direktivi um, 52 iz leta 2008 kar nekaj določil, uh, ki hra, ščitijo um, tako zasebnost, kot spodbujajo izvršljivost. Vendar kljub temu okvirju po sedmih letih po sprejetju direktive, je Evropska komisija, Evropski eh, svet ugotovil, da se uporablja le nič cela, nič pet odstotkov eh, vseh eh, zadev v 27 državah članicah. Imamo eh, okrog eh, 100 eh, tisoč medijacijskih primerov v eh, nasprotju z približno 20 milijoni sodnih sporov. Eh, In uh, dejansko zahteve postavljene v prvem členu niso bile izpolnjene. Ta medijacijski uh, eh, paradoks uh, pa je, prinaša seboj tudi ogromne denarne izgube oziroma gospodarske izgube. Za medijacijo bi lahko na leto prihranili ne milijone, ampak milijarde evrov, če bi se na ta način rešilo vsaj 50 odstotkov vseh sodnih sporov. In ne nazadnje, eh, takega eh, paradoksa si ne moremo več pridoš, privoščiti. Eh, Evropsko sodišče je pred petimi leti jasno postavilo eh, usmernice za medijacijo v. Eni od pomembnih eh, zadev je bilo eh, rečeno v sodbi, da je eh, medijacija, če se le da, mora biti Eh, obvezujoča ali obvezna in da se na ta način zmanjšujejo stroške. Če je medijacija pred sodnim sporo obvezna, eh, to je nekaj, kar direktiva dovoljuje državam članicam, vendar pa od njih tega ne zahteva. To pa pomeni, da eh, moramo spoštovati dobre primere in zaradi tega uh, smo na primer, uh, lahko primerjamo te, z upor, nuj, obvezno uporabo um, um, čelad ali um, pasov uh, v uh, cestnem prometu. Ampak, če stvari niso postavljene kot obveznost, potem ljudje enostavno ne uporabljajo. Um, čelad ali drugih zaščitnih sredstev. Pri medijaciji ne, nam ni treba postaviti obveznosti. Veliko bolje je, če medijacijo integriramo v sodni postopek, tako da se stranke lahko odločijo, da se hitro umaknejo iz spora. Poglejte, kako bi to lahko delovalo. Bom razložil mehanizem za izhod iz spora eh, je dobro prikazala študija eh, na to temo za eh, naprimer reševanje žrtov v prometu. V letu 2004 so ugotovili, da obstajajo med eh, državami. Eh, zelo eh, primerljivi odstotki ljudi, ki so po prometni nesreči pripravljeni donirati organ. 10 odstotkov v Nemčiji in 12 odstotkov v Avstriji. Zakaj je bila razlika zaradi samega formularja in kako je bil zastavljen? V državah, kjer je bil zelo visok odstotek, eh, so eh, podpisovali, če se niso strinjali z doniranjem organa. Druge pa obratno. Kaj pa pri medijaciji? V opt-in sistemu se eh, medijacija spodbuja v smislu Eh, da ali stranke lahko začnejo takoj za medijacijo ali pa eh, na, gredo takoj na sodišče. Torej, zelo malo primerov medijacije je prinesel ta sistem. Seveda, v Italiji, na primer, stranke le v nekaterih primerjih od njih zahtevajo, da eh, začnejo za medijacijo 40 evrov, to stane pred sodnim postopkom. Po začetnem razpravi o možnosti reševanja spora za medijacijo se lahko vsaka stranka brez obveznosti odloči za sodni postopek, pri tem pa je ni treba ničesar plačati. Le če se obe stranki odločita za medijacijo, se ta nadaljuje. To, kar se mi zdi zelo zanimivo, je, da približno 18 let Eh, smo imeli le sistem opt-in, popolnoma prostovoljen sistem medijacije in zaradi tega imamo na levi strani manj kot 5000 primerov na leto. Leta 2012 se je to bistveno povečalo število, ko so postale medijacije obvezne in takrat uh, in poznaje so se sledili uh, rešitve opt-in, torej vključevanja. Uh, torej opt-out eh, je zamenjal obvezno medijacijo. Tukaj se je izkazalo, da se je posledično bistveno povečalo število medijacij, pa tudi njihova uspešnost. 60 odstotkov v primarju za 43 v preteklosti. Če eh, zahtevamo od strank, da plačajo karkoli za medijacijo, naj bi bilo to vedno preveč, vendar izkazalo se, da je to 70 odstotkov napačno. Le, torej, uravno, eh, uravnovešeno je plačevanje medijacije med strankami in državnem, eh, iz, iz državnega proračuna. na ta način lahko eh, spodbudimo uporabo medijacije. In če se stranke odločijo za plačilo nominalnega zneska na začetku, potem ni nobenih proračunskih izdatkov. Um, organizacije medijatorjev uh, eh, se same potrudijo, da uh, prepričajo stranke na uh, prvem naroku in da se te odločijo za medijacijo. Opt-out medijacija pa je sedaj eh, še posebej eh, zanimiva, kajti eh, pripravlja se pregled direktive o medijaciji. Naprimer, v družinskih zadevah v Združenem kraljestvu ni več neposrednega dostopa na sodišče. Sprva se morajo oglasiti na medijacijskem svetu in ne pri medijaciji eh, storil in eh, namen, nameravajo to razširiti na vse eh, pravne zadeve. V Grčiji je situacija drugača, vendar nimajo enostavnega opt-out sistema. In na ravni Evropske unije kot celote je Evropska unija predlagala, da bi z direktivo predpisali obvezno za velike stranke, naprimer. En, ne potrošnike, ampak eh, zavarovalnice in podobno, eh, da se vključijo v alternativno reševanje sporov. Eh, Evropska unija in nacionalni parlamenti ne smejo izpustiti možnosti, ne le da poenostavijo življenje eh, državljanov, ampak da ga celo izboljšajo z učinkovito politike. Poenostavljena eh, amandmaja direktivi iz leta 2008 bi k temu gotovo prispeval. V nekaterih primerih, vsaj v nekaterih primerih, je treba zahtevati medijacijo kot korak v reševanju sporov. In ta zahteva eh, mora biti jasno po, ka, postavljena in seveda stro, eh, stranke morajo imeti možnost, da se odločijo ne proti temu. Od septembra 2013 vodim projekt za vzpostavitev prvega medijacijskega centra v Afganistanu. Eh, Štano me niso uh, zaenkrat še obtožili bogokletja, da sem pokazal to karikaturo, ampak eh, to je moja teorija uh, največjega uh, stresnega testa. Uh, če, od, če odpremo uh, na ta način uh, nek center za medijacijo, uh, ne bo nobenih strank, če ne bomo imeli dobrih medijacijskih politik. Ljudje smo pač taki, kot smo in to pomeni, da v sporih nismo učinkoviti. Vi kot člani eh, parlamenta lahko dosežete, eh, da se medijacije začnejo uporabljati ne le v civilnih, gospodarskih ali družinskih sporih, ampak v celotni družbi, začenši za to inštitucijo. Prepričan sem, da vi to lahko storite in zato mislim, da to tudi morate storiti. Tudi v imenu vseh, ki smo pripravili to študijo in to predstavitev. Hvala. Najlepša hvala za to zanimivo predstavitev. Sedaj pa dajem besedo doktorju Muskerju, sodniku Avstrijskega vrhovnega sodišča, ki nam bo predstavil zadnjo temo. V svojih dokumentih sem prebrala, da je doktor Musker kvalificiran za to temo kajti on je bil član eh, skupine strokovnjakov, ki se je pogajala za konvencijo o sporazumih o izbiri sodišča, eh, ki je bila sprejeta 2005. leta. Hvala, predsedajoča. No, moj tema bo nekoliko drugačna od ostalih. Zakaj? Zato, ker govorimo o dveh novih pravnih inštrumentih, ki bosta kmalo začela veljati. Torej bom moral bolj s političnimi frazami vam predstaviti ta dva nova eh, inštrumenta. Gre za konvencijo eh, iz leta 2005 eh, o izbiri o sporazumih o izbiri sodišča in spregovoril bomo o prenovitvi uredbe Brusel 1. Tukaj gre za določanje sodne pristojnosti in za izvrševanje sodnih odločb. Sam bom govoril o tem, kako ta dva instrumenta vplivata na reševanje sporov v okviru mednarodnih gospodarskih eh, pogodb. Če imate mednarodno gospodarsko pogodbo, pa jo nekdo krši, je treba nekaj eh, storiti. Morda je medijacija tukaj prava pot, no včasih pa je enostavno treba dobiti sodno odločbo. Trenutno obstajata dva načina, da pridete do tega bodi si se obrnete na državna eh, tožil, tož, eh, sodišča ali pa na arbitražne organe. Vprašanje, ki se zastavlja, kdo bo odločal, kateri državni oziroma nacionalni sodnik oziroma kater arbitražni organ in drugič, ali bo sprejeto odločitev moč eh, izvrševati v državi sodišča ali v kakšni drugi državi. Recimo, da se odločite za arbitražni postopek. Morate pri tem začeti uporabljati konvencijo iz New Yorka. Morda jo večina med vami pozna. Gre za zelo uspešno, posrečeno konvencijo. 151 je držav podpisnic te konvencije. Če obstaja sporazum o arbitražnem postopku, se na ta način izključi sodna pristojnost eh, nacionalnih sodišč v vseh pogodbenicah, in odločitev arbitražnega organa se eh, obvezno izvrši v vseh državah podpisnicah. Torej, arbitražni postopek v tem primeru dobro deluje. Ampak, kaj pa, če se pogodbeni strani, pogodbenici, odločita, da želita reševati spor na nekem državnem sodišču. V tem primeru se lahko, eh, lahko skleneta sporazum o izbiri sodišča in se odločita, katero je sodišče, ki bo reševalo njune spore. V šta, stari uredbi Brusel 1 imamo zelo natančno definirano, da ta konvencija uh, izključuje oziroma se ne uporablja uh, v, v primeru izbire uh, izključno pristojnega sodišča. In mislim, da je tukaj bolj natančno urejeno, kako lahko delujeta pogodbeni stranki. Seveda pa sistem Brusel 1 deluje samo v Evropski uniji. Ne v stari uredbi, ne v novi uredbi, pa ni nič zapisano o izbiri sodišča, ki dovoljuje sporazum o tem, da je sodišče neke tretje države pristojno sodišče. Torej, če določite kot pristojno sodišče ene od se držav članic, bo lahko uh, seveda pogodbeni strani spremenita svojo odločitev in lahko razrešujete spor v, na sodišču neke tretje države. Gre za neke vrste konkurenco med dvema sistemoma. En sistem se imuje državna sodišča, drugi pa arbitražni postopki. Če bi šlo za spor samo med državami članice EU, zagotavljata tako New Yorkska konvencija kot Brusel ena uredba pravno gotovost in parno varnost. Torej samo, če gre za spore med državami članicami Evropske unije. Če pa gre za spore, kjer gre tudi za tretje države, potem arbitražni postopek zagotavlja pravno varnost Brusel 1 ne uh, vključuje tudi odnosov s tretjo državo in zato je bilo zaradi te situacije zanimivo skleniti to konvencijo o sporazumih o izbiri sodišča. Na ta način zagotivo, zagotovimo pravno varnost strankam na nek paralelen način, kot če bi šlo za arbitražni postopek. Gre torej za reševanje civilnih in gospodarskih eh, zadev v mednarodnih eh, zadevah. In ta konvencija ima tri osnovna pravila. Izbrano sodišče mora obravnavati zadevo, potem sodišča eh, drugih držav članic morajo biti izključena in sodba izbranega sodišča mora biti takšna, da se lahko izvaja, izvršuje v vseh podpisnicah konvencije o sporazumih o izbiri sodišča. Torej, gre za neke vrste paralelo New Yorkske konvenciji. To je torej nova konvencija, ki bo začela veljati konec oziroma začetku druge polovice tega leta. v prenovljeni uredbi Brusel 1 pa sta obstajala dva elementa v zvezi s sporazumom o izbiri sodišča, ki so ju upoštevali pri komisiji pri prenovitvem postopku. Najprej imamo novo uredbo Brusel 1a, Tukaj je drugačno pravilo, kar zadeva sporazum o izbiri sodišča. Tukaj gre za neke vrste uskladitev za konvencijo. Kaj to pomeni? Kadarkoli je sporazum o izbiri sodišča veljaven, glede na Haško konvencijo o sporazumih o izbiri sodišča, ta istočasno tudi velja v okviru Brusel 1 uredbe gre torej za paralelizem, ampak obratno pa ne velja. Prejšnje zahteve Bruslja 1 za izbiro sodišča so bile bolj liberalne, torej lahko imamo veljavni sporazum v okviru Bruslja 1, ki pa ne bo veljaven v okviru konvencije o sporazumih o izbiri sodišča iz Haga. V torej v odnosih z tretjimi državami, bi konvencija veljala. Če pa imate sporazum, pisni sporazum o izbiri sodišča, pa ta velja tako v okviru konvencije, kot tudi Brusel 1 uredbe. Potem pa obstaja še novo pravilo o listi pendenci. Gre za paralelne ukrepe v več državah. V Bruslju 1 je obstajala neka težava. V tej uredbi je bila določba o tem, da če potekata paralelne postopka v razli na različnih sodiščih, je dati treba preznost sodišču, ki je prvo začelo obravnavati zadevo, drugo sodišče pa mora prekiniti postopek, mora počakati, da a, sodišče, ki je prvo začelo obravnavati zadevo, pride do odločitve. Če pa zavrne prvo sodišče, da bo odločalo o zadevi, lahko drugo sodišče prevzame takšno zadevo. In eh, pod pogojem, da je to drugo sodišče določeno v sporozumu o izbiri sodišča. To je problematično. Če se odločita, recimo, stranki za eno sodišče, pa ena od strani eh, krši ta sporazum, se obrne nek eh, drugo sodišče, ki recimo je znano zaradi zelo počasnega ukrepanja, in bo lahko prišlo do zastoja v obravnavi takšne zadeve. Torej, v prenovi Bruslja 1 imamo sedaj razrešeno to težavo. Tu je jasno določeno, da izbrano sodišče ima prednost, če tudi je prvo uh, sodišče, ki je, bilo, ki je začelo obravnavati zadevo v neki drugi državi. Torej, prejšnja določba Bruslja 1 ne velja več takrat, ko sta v sporazumu o izbiri sodišča določili stranki, da je pristojno sodišče, ki kot drugo začne obravnavati zadevo. Določeno sodišče v sporazumu o izbiri sodišča pa po novi prenovljeni uredbi ima prednost. Vsa ostala sodišča pa morajo zavrniti obravnavo takšne zadeve. Gre za konkurenco sistemov ponovno, državna sodišča oziroma nacionalna sodišča. Eh, proti arbitražnemu sistemu. Konvencija o izbiri sodišča pr zagotavlja pravno varnost v gospodarskih sporih, v katerih so vključene dr tretje države. Konvencija ustvarja neko spremljivo alternativo za arbitražni postopek na svetovni ravni. Če gre za dr ne države, ki niso članice, potem izbira o sporazumu po konvenciji zagotavlja varnost eh, obema strankama, ker lahko sami določi ta sodišče, ki bo pristojno. A, ampak tukaj je velik predpogoj. Vse je odvisno o eh, nadaljnih ratifikacijah konvencije o sporazumih o izbiri sodišča. Rekel sem, da v drugi polovici letošnjega leta bo konvencija začela veljati, kar zadeva države članice EU in Mehiko. Za druge, na druge glavne gospodarske subjekte na svetu, pa moramo počakati, ali se bodo odločili podpisati to konvencijo ali ne. Če bodo podpisali, bomo imeli paralelni sistem arbitražnemu postopku, če ne, pa bo New Yorkska konvencija še naprej tako uspešna, kot je bila do sedaj. Hvala za vašo pozornost. Uh, Najlepša hvala, dr. Musker, za zelo zanimivo predstavitev. Novo perspektivo ste nam predstavili. Torej, upati je, da bo do države ratificirale to konvencijo. Sedaj pa še zadnja razprava o medijaciji, o arbitražnih postopkih. Kdo bi želel kaj reči? Hmm. Hmm. Well, one... No, jaz imam vprašanje v zvezi z medijacijo, s sistemi opt-in in opt-out ali je ta postopek tako zelo uspešen, tako v uh, civilno-pravnih zadevah ali uh, in v gospodarskih zadevah. No, mislim, da je bolj učinkovit kot vse ostale alternative, tako bi lahko rekel. Druga alternativa je opt-in, torej treba je izrecno se odločiti, da bomo uporabili uh, medijacijo. No, leta 1993 eh, je Italija sprejela zakonodajo, leta 1994 Francija in tako naprej. In potreben je čas za to, da to začenjamo uporabljati. Tako kot eh, bi se reklo v antropološkem smislu, če me boste napadli, se ne bom pripravljen spustiti v sporazumno reševanje oziroma medijacije. No, v džungli se to imenuje. Če vas jaz napadem, me boste vi trikrat z močnejšimi silami napadli. Torej, kaj je problem pri človeku, pri medijaciji? Ta možnost, ali se bomo borili, ali bomo upobegnili eh, nekemu sporu. No, to ne velja samo za gazelo in leva, temveč tudi za ljudi lahko se odločim, da se bom boril proti vam, lahko pa se bom umaknil in v takem primeru bo medijacija dobra rešitev. No, seveda tukaj se vmešajo potem še odvetniki, nekateri vlečejo stvar, drugi so bolj učinkoviti. Torej, odvisno je od vašega stališča. Ljudje treba prisiliti, da eksperimentirajo, ne pa da morajo uporabiti medijacijo. Vključitev v redno, redni postopek se mi zdi, da je nekaj, kar nam bo nekaj pri, uh, prineslo. Seveda, mnogi vam bodo rekli, medijacija je še vedno eksperiment v Italiji. Seveda imamo preveč eh, zadev na sodiščih, sodišča so počasna in tako naprej. In namesto, da bi uh, zakonodajalec v Italiji rekel, to bomo predpisali, je rekel, no pa poskusimo, bomo videli, kakšni bodo rezultati. Če bomo imeli dobre rezultate, bomo okrepili ta sistem, če ne, pa ga bomo opustili. No tako mislim, da je v vsaki državi še zlasti, če imate finančne probleme. Če imate dovolj denarja in lahko financirate medijacijo s tem, da zmanjšate sodne takse, potem bi seveda to imelo večjo šanso, da bo uspelo. Drugače pa ne. Okay. So I... Dobro. No, mislim, da smo prišli do konca te delavnice. Sem se zahvaljujem za vašo udeležbo. Mislim, da je bil ta forum koristen, vsaj za me je bil koristen, upam, da je bil tudi za vas in vsaj spodbudo za prihodne razmisleke nam je dal, ko gre za zakonodajo na področju civilnega civilno-pravnega sistema. Z mednarodno zasebno pravo je zelo tehnično zahtevna materija. Mislim da, pa, da smo vendarle pokazali, da je to tudi tema, o kateri lahko teče politična razprava. Upam, da se bomo leta 2017 ponovno srečali na naslednjem forumu. In takrat bomo ugotavljali, ali smo naredili kak napredek ali ne. Pregled uredbe Brusel 2 če bomo imeli srečo, naj bi se do takrat že bil končal. Na koncu se zahvaljujem vsem poslankam in poslancem Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov, vsem strokovnjakom. Hvala za to, da ste pokažali, pokazali interes za pravne zadeve na ravni Evropske unije. No, seveda posebna hvala gre našim strokovnjakom, ki so nam dali potrebne spodbude v tej razpravi. Zahvaljujem pa se tudi eh, osebju oddelka C, nacionalnim parlamentom, sekretarijatu Evropskega parlamenta in vsem tistim, ki so prevajali našo razprave, torej tolmačem. Hvala vsem, prijetni večer in eh, varno pot domov.